Yeah, colleagues, please. Thank you. Drage kolegice in kolegi, hvala. Hvala tudi predstavnikom tiska, vendar sedaj začnimo z dnevnim redom, ki ga sprejemamo. In pozdravljam predsednika Evropske centralne banke Marija Dragija. Veseli smo, da je tukaj in sicer za eh, drug monetarni dialog v tem letu. 6. februarja smo imeli prvi monetarni dialog in danes eh, bomo pozneje imeli še javno predstavitev eh, z Marijom Dragijem kot predsednikom Evropskega odbora za sistemska tveganja. Kot eh, vemo iz eh, prejšnjega monetarnega dialoga je stališče Evropske centralne banke glede monetarne politike nespremenjeno. Eh, Evropski svet je tudi potrdil, da bodo ukrepi sprejeti tekli do konca leta in tudi dlje, če je to potrebno. Vse kakor pa do bo prišlo do prilagajanja eh, inflaciji. In eh, s to odločitvijo ECB potrjuje, da ne bo dovolila tveganja evropskega gospodarstva, torej še naprej bodo ohranili eh, streljivo, s katerim se bodo borili proti grožnjam eh, za monetarno politiko in monetarno situacijo v Evropi. Eh, potrebno je seveda podpirati eh, Eh, povpraševanje doma eh, in treba je ustrezno upoštevati zasebni in javni sektor. Mi smo videli rezultate te politike in eh, tudi inflacija se giblje v pričakovani smeri. Torej, gospod Dragi nam bo predstavil pričakovane razvoje in govoril bo tudi o finančni stabilnosti. Dve temi bomo Eh, pokrili, temi sta izbrali koordinatorja Ekona in sicer vprašanje finančnih inovacij in kaj to pomeni za monetarno politiko, kot tudi vprašanje, ali nismo pretirali z eh, povišanjem dolgoročnih obrestnih mer. Eh, torej, mi smo se pripravili in za prvo temo tu so eh, tudi eh, znani znanstveniki sodelovali v pripravi in obrestne mere, se pravi druga tema, so seveda posledica tudi eh, spremembe monetarne politike v ZDA, hkrati pa obstajajo seveda tudi napetosti znotraj Evropske unije in Eh, lahko pride do znižanja obrestnih eh, mer eh, z naslednjimi volitvami in določene prednosti, ki jih uživajo države na periferiji, se lahko s tem tudi razblinijo. Torej, pred nami je zelo veliko zanimivih tem in prosim, predajam vam besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, spoštovani člani odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Gospe in gospodje, vesel sem, da sem tu na drugi eh, predstavitvi v letošnjem letu. Vesel sem, da ste kot temo izbrali tudi vlogo finančnih inovacij. To je samo en element v širšem procesu inovacij, ki se dogaja na področju gospodarstva. Je pa to odločilna tema, saj finančni trgi igrajo zelo pomembno uh, vlogo pri uh, namembi sredstev. Naj razložim, kakšna je naša politika na tem področju. Torej, gospodarski razmah eh, je eh, trden in se širi po sektorjih in državah. Eh, BDP se je povišal za 1,7 odstotka iz leta v leto in sicer to smo zabeležili v prvem četrtletju leta 2017. Tudi Eh, brezposelnost je na najnižji točki po letu 2009. Eh, popraševanje se je povišalo in mi pričakujemo, da se bo rast v naslednjih mesecih še povišala. Eh, Če dalje manj je tveganj in določena tveganja, ki smo jim bili priča ob koncu prejšnjega leta, so se tudi zmanjšala. Dejstvo, da domača poraba in investicije predstavljata glavna motorja obnove gospodarstva in sanacije gospodarstva, eh, vodi eh, tudi v večjo odpornost. Če si ogledamo eh, naprimer inflacijo, inflacijo. Tu vidimo, da je inflacijski eh, pritisk eh, dejansko ukročen. Mi moramo pa seveda zagotoviti konvergenco inflacije z našimi srednjeročnimi eh, cilji. Eh, zato, da ugodimo tudi domačemu eh, popraševanju, moramo seveda eh, sprejeti ustrezne ukrepe. Upravni odbor bo na junijskem sestanku dobil še dodatne informacije in na podlagi tega bo oblikoval svojo sodbo o porazdelitvi tveganja. To je pomembno za uh, oceno rasti in inflacije. Pomembna uh, je seveda še monetarna uh, podpora, uh, saj določena sredstva še niso dovolj izkoriščena. Mi moramo zagotoviti neko uh, stalno stabilizacijo okoli dveh odstotkov, srednjeročno gledano. Prosili eh, ste me, da govorim o dinamiki dolgoročnih obrestnih mer. Dolgoročne obveznice eh, eh, so zgubile nominalno in realno. Nižje realne obveznice stopnje so posledica eh, monetarne eh, politike. Eh, po drugi strani pa seveda igrajo vlogo tudi strukturne spremembe, naprimer staranje prebivalstva, manj, manjša poraba javnega kapitala zaradi zadolženosti in zmanjševanja leti. Eh, potem eh, majhna rast. Če naj bi se dolgoročne obrestne mere povišale na neko vzdržno mero, moramo seveda eh, vplivati na vse to, kar vpliva na obrestno mero. Naša monetarna politika se je ukvarjala s ciklično komponento uh, uh, povezave med prihranki in zahtevami po financiranju. E, ukrepi e, monetarne politike morajo stimulirati investicije in porabo. E, na ta način se zagotavlja, da se obrestne mere ne znižujejo, torej mi se gibljamo proti dvema odstotkoma in naj povem tudi nekaj še o finančnih inovacijah. Odnos eh, med prihranki in investicijami eh, je eh, pomemben za temo, ki ste jo vi danes izbrali. Finančna učinkovitost v evroobmočju je pomembna, ko gre za na razporejanje kapitala. Eh, treba je investirati v storitve, v infrastrukturo, treba je spremeniti organizacijo eh, finančnih trgov. Vse to namreč lahko igra koristna vloga. Finančna inovacija je kontinuiran proces. Inovacije eh, so se povečevale v preteklosti. Naprimer, tu imamo uvedbo Eh, preferenčnih eh, delnic eh, in, in ukvarjamo se z vprašanji informacijske asimetrije in podobno. Mi poskušamo zmanjšati stroške transakcij in novi ukrepi so tu seveda postali del eh, našega vsakdana, naprimer eh, kreditne kartice, bančni avtomati in podobno. Eh, finančna tehnologija je sila, ki lahko preobrazi celoten sistem. Mi spremljamo razvoj finančne tehnologije zaradi različnih razlogov. Želimo razumeti učinke, ocenjevati tveganje in prilagajati tudi zakonodajo in nadzor, kjer je to potrebno. Želimo tudi uh, Eh, zagotoviti prilagajanje institucij, ki naj podpirajo inovacije, kjer je to utemeljeno. Naj vam dam nekaj konkretnih primerov, zakaj je fintech eh, relevanten za naše naloge treba je poznati eh, kanale, preko katerih monetarna politika vpliva na gospodarstvo. Fintech eh, in finančne inovacije v širšem smislu lahko vplivajo na način, kako se financira gospodarstvo. Eh, v prihodnje lahko tudi vplivajo na mehanizme prenosa monetarne politike, na pogoje financiranja in podobno. Kot centralna banka za evroobmočje, ostajamo pozorni in budni in spremljamo, kaj se dogaja na eh, finančnem področju. ECB in evrosistem imata seveda tudi velik interes za varnost eh, in učinkovitost plačilnih sistemov in tržne infrastrukture inovacije finteha, ki lahko vplivajo na eh, plačila, na, je seveda tudi eh, eh, DLT. Eh, eh, to so verižne tehnologije. Eh, In potrebno je celno spremljati, eh, eh, kaj se dogaja na področju DLT-jev treba je eh, videti, kakšna je plačilna infrastruktura. Eh, tveganje je seveda tudi fragment Stacija trga, če imamo različne pristope na področju DLT-ja eh, in usporedne sisteme za distribuirano knjigo transakcij, bomo imeli velike težave in mi imamo tu odgovornost v tem novem okolju. In evrosistem bo seveda eh, deloval skladno s svojim mandatom in eh, promoviral delovanje plačilnih sistemov. Fintech eh, daje finančnemu sektorju možnost nudenja bolj učinkovitih storitev za gospodinstva in podjetja. Fintech, naprimer, lahko olajša bankam prilagajanje poslovnih eh, modelov, lahko jim pomaga znižati stroške in izkoriščati nove poslovne priložnosti. Fintech podjetja lahko dopolnjujejo tudi eh, posojilno funkcijo bank, eh, saj lahko predstavlja dodaten kanal dostopa do kreditov, naprimer eh, s platformami za posojanje. Eh, Eh, in treba je seveda eh, na ta način prekiniti motnje pri posojanju gospodinstva. Eh, hkrati postajajo nebančne institucije pomembne in to lahko seveda prinaša nova tveganja. In vnaprej je treba eh, preveriti, kakšen je previdnostni okvir. Treba je torej biti kos tem finančnim inovacijam. Treba je zagotoviti enake možnosti eh, na trgu za stare in nove akterje. In potrebujemo tudi nove instrumente, s katerimi bomo kos novim tveganjem. In, eh, Zaradi tega smo tudi zelo aktivni tako na evropski kot tudi na mednarodni ravni pri pripravljanju zakonodaje. Tveganje zaradi novih eh, tehnologij moramo upravljati. Eh, Zlasti moramo poskrbeti eh, bolj za kibernetsko varnost. Eh, kibernetska varnost je bila dolgo časa prednostna naloga za nacionalne in eh, evropske nadzorne organe tudi eh, eh, nadzornik ECB eh, e je preučeval ta problem z različnih zornih kotov. Mi moramo zagotoviti, da bodo individualni sistemi kot tudi mreža operativno odporni zoper kibernetski kriminal. Zakaj spremljamo potencijalno tveganja finteha, zaradi tega, ker želimo pač tudi podpreti finančne inovacije. Junija 2015 smo sprožili platformo, ki je uh, mejnik za ustvarjanje bančne unije. Ta zagotavlja uh, um, um, plačila, posttrgovinske storitve in podobno. Želimo zagotoviti eh, res enoten evropski eh, trg za plačila eh, in dejstvo je, da so eh, mednarodni koncepti povezani in ko zagotavljamo in pripravljamo svojo zakonodajo, moramo seveda zagotoviti eh, Eh, da izboljšamo učinkovitost finančnega sistema in skladnost različnih področji. In zaradi tega imajo zakonodajalci pomembno ulogo. Potrebujemo okvir za reguliranje finteha v okviru agende kapitalskih, eh, eh, unije kapitalskih trgov in na ta način bomo zagotovili enake pogoje delovanja od samega začetka. E, in s tem bomo seveda tudi zagotovili širitev tega sektorja. Kot vidite, FinTech lahko izboljša učinkovitost finančnega sektorja, pomaga ustvarjati boljše proizvode in znižuje cene za potrošnike. Imamo pa tudi druge e, razsežnosti in sicer e, tveganje in nova regulativna vprašanja. Tu gre za nov izziv. FinTech se nanaša na celoten finančen sektor in zaradi tega so potrebni tudi različni odzivi. Eh, odvisno od finančne eh, aktivnosti potrebujemo eh, previdnostne ukrepe, ukrepe zašite potrošnikov in tudi druge razsežnosti. Naj zaključim. Evro območje ima dobre izglede gospodarsko gledano, tveganje se zmanjšuje. Zaradi teh pozitivnih eh, stvari pa ne smemo pozabiti, da je potrebna večja strukturna gospodarska rast. Eh, potrebna je rast eh, produktivnosti in zato potrebujemo inovacije. Strukturne reforme so bistvene za ustvarjanje poslovnega okolja, ki spodbuja inovacije in regulativno okolje, ki se temu prilagaja tako nacionalna kot tudi eh, evropska raven lahko pomagata svojimi pobudami na tem področju. Mi želimo uspeh ekonomske in monetarne unije, želimo ustvariti ustrezen institucionalni okvir. To pomeni, da moramo biti pripravljeni spodbujati inovacije, kjerkoli je to potrebno, kot tudi pri delovanju EMU-ja. E v tem duhu se veselim razprave. Eh, ki bo nastala eh, na podlagi eh, refleksijskega dokumenta komisije o poglabljanju ekonomske in monetarne unije. Hvala lepa za pozornost in sedaj sem pripravljen za vaša vprašanja. Hvala lepa, gospod predsednik. Dragi, za zelo zanimivo uvodno izjavo in poglobljeno analizo finteha in finančnih inovacij. Eh, mi smo pred kratkem tudi sprejeli eh, poročilo o eh, tej temi in naše ocene so očitno skladne. Sedaj pa vprašanje in odgovori. Prvi govornik je Brian Hayes. Hvala lepa, predsednik Dragi, dobrodošli nazaj v Ekon. Vaše besede o fintehu so zelo spodbudne, saj smo pred kratkem tudi imeli poročilo o tem, poudarili ste prednosti in tudi tveganja, torej vsekakor to pozdravljam. Dve vprašanje imam. Najprej nekaj v zvezi z Brexitom. Gre za solitev bank iz Združenega kraljestva v euroobmočje. ECB v sodelovanju z nacionalnimi regulatorji odloča o licencah eh, za banke. Eh, v evroobmočju. Tu imate ključno vlogo in Daniel Neuer, vaš kolega, je imel tu eh, zelo zanimive pripombe in tudi ESME in EIOPA um, ehm, eh, sta uh, govorila o tej temi. Torej, kaj lahko sko, stori ECB, da bodo zagotovljeni enaki pogoji eh, za vse banke, eh, tudi tiste, ki se selijo. Eh, in potem pa še irsko specifično vprašanje. V naši v našem bančnem sistemu imamo zelo pomembno banko, ki je sistemskega pomena. Eh, vlada je hotela to banko deloma eh, prodati Aladariš Bank. Eh, ali menite, da je sedaj pravi trenutek za delno prodajo? Ali ne bi bilo bolje, če tega ne bi storili zaradi stabilnosti bančnega sistema in tudi boljših bančnih storitev za Irce. Hvala lepa glede vašega prvega vprašanja. Seveda ECB se pripravlja notranje na vse posledice umika eh, in podobno in mi se pripravljamo na vseh področjih delovanja, tudi pri nadzoru. Banke načrtujejo umik iz Združenega kraljestva in pripravljajo korake. Mi smo v stiku z njimi, spremljamo ta proces. Vendar, kot ste izpostavili, tu ne gre samo uh, za nas, gre tudi za nacionalne uh, organe, ki odločajo o tem. Mi smo pripravljeni eh, podpreti banke pri reorganizaciji njihovih dejavnosti v evroobmočju. Zelo pomembno je, da te banke storijo eh, vse, kar je potrebno eh, in pravočasno. Pravočasni morajo biti. Eh, o tem lahko seveda govorimo z različnih zornih eh, kotov. Mnoga tveganja brexita so povezana z načinom vodenja tega procesa. Če bo vodenje dobro, potem težav ne bo. Eh, za upravljanje pa imamo več različnih akterjev, tudi banke so same en akter. Eh, torej, vse banke, ki delujejo eh, na evroobmočju, morajo izpolnjevati standarde evropskega bančnega nadzora. Uh, Eh, mi ne želimo, da bi eh, varnost našega bančnega sistema bila ogrožena po tem procesu. In vi ste izpostavili, obstajajo seveda eh, nevarnosti, neke vrzeli v nadzoru, fragmentacije nadzora. Banke se lahko odločijo, da uh, eh, uh, eh, naprimer za uh, izpostave v tretjih državah, ki niso pod nadzorom. Uh, In mi, vi, nacionalni organi, morajo tudi zagotoviti, da se ista tveganja obravnavajo isto in da ne prihaja do neke samovolje pri nadzoru. In glede drugega vprašanja, irska vlada mora sama Eh, določiti, kdaj pride pravi trenutek za to, da proda delež irske vlade. Eh, seveda je dobro, če se eh, nevarnost lastništva bank prenese z davkoplačevalca na zasebni sektor. Torej, Irska je po krizi vsekakor naredila zelo velik napredek. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Da ste tudi omenili eh, nevarnosti eh, in ta tek k dnu. Mi moramo vsi pravzaprav storiti vse za to, da preprečimo ta tveganja. Pervonš Perez. Euh, euh, ne vem, ali je to Eh, ravno dober primer, ampak rada bi vam zastavila dva, dve vprašanji. Eh, vi ste eh, soavtor poročila šestih predsednikov in to poročilo mogoče več ne odseva aktualne situacije. Postavlja se institucionalno vprašanje. Eh, pojavljajo se različne pobude, recimo, da bi spremenili eh, evropski stabilizacijski mehanizem v neke vrste evropski monetarni sklad. Vse skupaj bi eh, še naprej natemeljilo na medvladnem sodelovanju. Ali menite, da je ta pristop dober pristop za dobro delovanje Evropske gospodarske in pa monetarne unije? in uh, zavedati se je potrebno tudi, da proračunska politika ostaja v pristojnosti držav članic. Moje drugo vprašanje pa se nanaša uh, na prihodnost uh, in sicer na prihodnost monetarne politike. Uh, Evropska centralna banka ima mandat do konca leta uh, in Zanima me, kaj se bo zgodilo po koncu eh, leta. Seveda, eh, predvsem eh, tukaj govorim o razvoju situacije na področju osebnega dohodka. V Berlino je bilo že nakazano, da naj bi prišlo do spremembe trenutne monetarne politike. Lahko poveste kaj več o tem? Thank you. Um, I agree. I agree with you. I mean... Hvala, strinjam se z vami. Um, rekel bi, da je poročilo petih predsednikov vsaj prvi poskus osnutka za pot naprej. Uh, to lahko rečem, čeprav sem eden izmed avtorjev. No, uh, gre pa zato, da se poročilo ukvarja z eh, tako srednjeročnim, kakor tudi dolgoročnim vidikom. Spremembe v naši politiki so prej nekaj, kar je namenjeno dolgoročnemu pogledu eh, in te tudi ne zahtevajo spremembe pogodbe. Vsekakor pa je prezgodaj, da bi tukaj rekel kaj bolj natančnega. tukaj bo potrebno no, še nekaj nadaljnih študij. E, tudi tukaj nimamo nekega usklajenega pristopa. Gre za to, da moramo biti sposobni skupaj določiti pot, ki jo želimo slediti, ta pot mora pripeljati do konvergence, ki bo temeljila na izgradnji institucij in pa manj na pravilih, kakor je situacija danes. Skratka, pomembno je, da potrebujemo neko skupno pot, ko gre za ustvarjanje novih institucij. Kar se tiče drugega vprašanja v zvezi z monetarno politiko, kakor veste, se bo eh, naš eh, upravni svet sestav naslednji teden in takrat bomo imeli tudi nove napovedi. Do sedaj opažamo, da se napovedi rasti boljšajo in da je oživitev vedno bolj solidna, temelji na potrošnji in ne toliko na izvozih. To smo opazili do sedaj. In to velja pravzaprav za večino držav in sektorjev. No, eh, ko govorimo o širitvi te oživitve, se nanašamo tudi na indekse disperzije, ko gre za določene dodane vrednosti v različnih državah. Manj kot je ta indeks razdrobljen, bolj je to znak širše oživitve. Vrednost tega indeksa tega pokazatelja je danes podobna, kot je bila v letu 97, torej dolgo pred krizo. In to pomeni, da so številni problemi, ki smo jih imeli v času finančne krize, torej finančna razrobljenost, eh, problemi na področju monetarne politike in pa neenaka uh, rast v različnih državah uh, evroobmočja za nami. Uh, No, eh, ko pa govorimo o inflaciji, vidimo, da je ta še vedno šipka, kljub temu, da se je zvišala na 1,29 eh, odstotka, predvsem zaradi sprememb cene energije. Eh, ko bodo, rastil, ko bodo rasle te cene, se bo zvišala tudi inflacija. Do sedaj je bila inflacija šipka, vpliv cen energije na inflacijo je bil šibek, tudi zato, ker je še vedno šibka tudi rast plač. Čeprav tudi tukaj začenjamo opažati rast eh, plač v nekaterih državah evroobmočja, ampak še vedno je prezgodaj napovedovati, kako bo točno to vplivalo na monetarno politiko. Torej, napovedi, ki smo jih imeli do sedaj, so bile opravljene na predvidenju, da bomo ohranili te posebne podporne ukrepe v humanitarni politiki. No, ti smarija se nas. Ker je dragi, ker je dragi, pote, ki je po pjes proipoteziš, da apofasiši Evropajki, ki je drki trapez. Hvala lepa. Gospod eh, Dragi, kdaj eh, se boste odločali o eh, programu kvantitativnega lajšanja eh, za eh, Grčijo. Grška banka je v letih 2015-2016 porabila 42,5 milijard evrov za obveznice za multinacionalke. kako bi lahko grška banka eh, odkupila obveznice grških podjetij in pa grških bank. Eh, na ta način bi lahko ustvarili nova delovna mesta in podprli grške banke. Poleg tega bi rad tudi, eh, da razmislite o predlogu v zvezi z monetarno politiko, ki je bil predstavljen v Strasburgu 17. maja. Eh, sistem Evropske centralne banke mora postati prožnejši in manj centraliziran. Centralne banke v vseh državah članicah morajo imeti možnost, da vodijo monetarno politiko, ki bo primerna eh, za vsako posamezno državo. To pomeni, da so potrebni ustrezni ukrepi, kot recimo eh, kvantitativno lajšanje pri tem pa je potrebno upoštevati tudi specifične eh, pogoje. Recimo v Grčiji. Centralna banka v Grčiji bi eh, lahko vodila monetarno politiko v skladu z potrebami grškega gospodarstva. Na ta način bi eh, pripomogla k ustvarjanju kapitala. vključno z 70 milijardami, ki jih Grčija ima eh, v eh, svoji centralni banki. Dobro vemo, eh, kakšna je trenutno kapitalizacija Grške centralne banke. Hvala lepa. Hvala. Najprej bi rekel, da potrebujemo pozitiven zaključek trenutnih pogajanj. V tem smislu pozdravljamo dogovor na ravni osebja, ki je bil dosežen in obžalujemo, da nismo ehm, na zadnjem sestanku Evroskupina dosegli dogovora o ukrepih za lajšanje eh, bremena dolga. Eh, no, potem se bomo morali dogovoriti tudi z drugimi institucijami, prav tako pa morate razumeti, da je da mora biti ECB tukaj popolnoma neodvisna. Eh, tudi eh, vaša država bo morala biti popolnoma neodvisna, vaš eh, državni dolg bo moral postati vzdržen. Tukaj pa so seveda pomembne tudi ocene tveganja. Najprej je torej treba doseči tukaj ustrezen predhodni dogovor in potem določiti ukrepe, ki bodo poskrbeli za to, da bo vaš dolg s časoma postal vzdržen. Uh, kar se tiče drugega vprašanja. Če bi imeli 19 centralnih bank z 19 različnimi monetarnimi politikami, potem bi imeli tudi 19 različnih valut. In namen enotne valute je to, da imamo enotno monetarno politiko. Vsi naši cilji so določeni za celotno evro območje, ne pa kot cilji za posamično državo. Ko govorimo recimo o inflaciji govorimo o inflaciji celotnega evroobmočja, ne pa inflaciji ene same države. Hvala. Eh, eh, gospod predsednik, moj predlog je bil zelo natančen. Zastavim se vam vprašanje v zvezi z Grško centralno banko ki je eh, porabila 42,5 milijard eh, v eh, skladu z navodili trojke. Pod kakšnimi pogoji bi lahko grška banka kupila obveznice grške države in pa grških podjetij v okviru kvantitativnega lešanja? Če in ko bomo podaljšali postopek kvantitativnega lajšanja. Bomo še vedno imeli možnost sodelovanja grških podjetij v programu kupovanja eh, državnih obveznic pod pogojem, da bodo ta podjetja spolnila potrebne pogoje za to, da bodo del tega programa. Tremosa. Ramon Tremosa. Grazie, presidente Gualtieri. Eh, presidente Draghi, benvenuto un'altra volta al Parlamento. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, gospod Draghi, dobrodošli ponovno. Imam vprašanje v zvezi z preglednostjo. Od junija 2016 je ECB kupila več kot uh, eh, 75 milijonov uh, obveznic iz uh, zasebnega sektorja. Vedno sem dvomil v ta program. Zdi se mi, da s tem izkrivljamo konkurenco med uh, akteri v evroobmočju. Poleg tega je tukaj uh, vse skupaj še slabše zaradi pomankanja preglednosti. V Nemčiji imamo najboljšo prakso Bundesbanke, ki objavlja imena obveznic podjetij, ampak eh, na jugu evroobmočja pa ni vedno tako. Eh, tako da zelo težko vemo, eh, kakšna podjetja so tam kupljena in tudi njihov promet ni ustrezno objavljen. Zato smo skupaj z večjimi poslanci iz tega območja zaprosili za pojasnila v zvezi z tem programom. Pred dvema tednoma smo vam v zvezi s tem poslali pisna vprašanja. Po mojem mnenju je to pomankanje preglednosti na področju na, nacionalnih centralnih bank škodljivo za ECB? Čeprav si ECB prizadeva za več preglednosti, recimo objavljate zapisnike upravnega sveta ali pa upravnega odbora eh, in dajete dostop do svojih dokumentov in to kaže na to, da je pravzaprav večja kot je preglednost ECB-a, eh, e močnejša je ECB. Zato me zanima, ali boste pripravili smernice tudi za eh, nacionalne centralne banke v vaših priporočilih za specifične države? Hvala. Hvala. Dobili boste pisni odgovor na vaše vprašanje. Ampak naj tukaj povdarim naslednje. Imamo šest nacionalnih centralnih bank, ki so del tega programa. In eh, te banke objavljajo se za nam eh, CFSP eh, holdingov, katerih obveznice so na prodaj. Stranke, ki jih to zanima, si lahko gledajo podatke, ki jih v zvezi z eh, torej, podatke, ki jih pripravljajo nacionalne centralne banke in pa tudi spet na stran ECB. Um, ehm, poleg drugih informacij lahko tudi preberete, kakšen je uh, naslov izdajatelja uh, te obveznice. Vsaka centralna banka pa lahko se odloči, ali želi v zvezi s tem objaviti še kakšne dodatne informacije. Uh, poleg eh, teh informacij na njihovih spletnih straneh. Zato to ni v naših rokah, ampak je to v rokah nacionalnih centralnih bank. Mi menimo, da, je, da so te informacije, ki jih daje na voljo ECB, dovolj in ne vidimo potrebe potem, da bi centralizirali druge publikacije, ki pa jih pripravljajo nacionalne centralne banke. No, boste pa dobili bolj podroben pisen odgovor. Um, Še dve minuti imam. Gospod predsednik, dragi, brez preglednosti obstaja tveganje, da bo monetarna politika zlorabljena, da bodo določene centralne banke s tem uh, samo uh, hranile določena uh, nepravišna podjetja. Obstajajo govorice, da samo tri velika podjetja v Španiji dobijo več kot 50 odstotkov vseh nakupov teh eh, obveznic, torej 50 odstotkov vseh nakupov, ki so opravljeni v Španiji. Mislim, da bi morali te informacije imeti na ravni ECB-a, informacije iz vseh nacionalnih centralnih bank. Če ne, eh, se ne bo nič spremenilo in potem bomo težko to upravičili v očeh našega elektorata, ki je tukaj tržna disciplina, Eh, hranimo tista podjetja, ki ne morejo preživeti na trgu ali kako? Lahko vam zagotovim, da ta podjetja uh, izbiramo na osnovi analize tvegan in nimamo namena, da bi dali prednost uh, temu ali drugemu podjetju. Tukaj obstajajo določene smernice in uh, določeni obsegi določene kriterije določajo tudi eh, banke in pa torej v sodelovanju z ECB. Ampak tega seveda ne moremo, ne moremo razkriti. To bi pravzaprav oviralo doseg, to bi pravzaprav oviralo naš cilj. Kdaj se bo končal ta program? To je samo del monetarne politike. To je del našega stališča monetarne politike, o tem pa torej odločal naš upravni svet. Miguel Urban Crespa, naslednji. Hvala lepa. Gospod dragi vprašanje reševanja bank še vedno buri eh, javnost v moji državi. Kakor veste, je svetovalno podjetje Deloitte eh, bilo kaznovano zaradi svoje vloge svetovanja banki Bankija, preden je ta bila rešena. Eh, jasno je bilo, da so prekrivali izgube bankije. V zadnjih tednih je sodnik se odločil, um, pripeljati pred sodišče nekega zaposlenega iz Deloitte, Eh, in to bi lahko pomenilo, da Deloitte ne bi več mogla delati kot svetovalno podjetje. Prav tako smo vedeli, da je Rodrigo Rato, ko je bil predsednik eh, bankije, ehm, dejal pogodbe svetovalnemu podjetju Lezard, čeprav je imelo to podjetje nezakonit eh, račun v tujini. No, zaradi tega je prišlo do številnih nepravilnih reševanj bank. Videli smo, to, videli smo kako je štiri velikih svetovalnih podjetij imelo velike koristi od eh, finančne krize. Eh, in to se še vedno. To se še vedno dogaja, to smo videli tudi v primeru Banko Popular. Um, mislim, da je to evropski finančni sistem postavilo v zelo ranljiv položaj. Zato, vas, zato nas zanima, eh, vi ste odgovorni odvi, nadzornik in kako boste končali to uh, mono, ta monopolni položaj določenih svetovalnih podjetij in pa ali ste razmišljali o tem, da bi imeli javno eh, neodvisno svetovalno podjetje in da bi s tem končali monopolni položaj trenutnih eh, svetovalnih oziroma bonitetnih agencij. Thank you. Uh, now, course, I... Hvala lepa. Ne bom komentiral uloge posamičnih institucij. Uh, naj vam povem, da vam bom tukaj moral ponuditi pisni odgovor. V tem trenutku jaz ne vem, kdo izbira uh, torej eh, bonitetne agencije ali pa računovodska podjetja. Ne vem, ali je to del odločanja ECB, komisije, DigiCompa ali pa. Uh, gre tukaj za vlogo večjih institucij, to vam bom pojasnil v opisni obliki. Ta predlog, da bi imeli eh, javno, neodvisno računovodsko podjetje, ja, o tem prav gotovo razmišljamo, ampak v tem trenutku eh, tukaj nimam posebej jasnih stališč. Hvala. Thank you. Filip Lamberts. Hvala, Filip Lamberts. Good afternoon. Uh... Gospod Dragi, lepo pozdravljeni dve vprašanji, hiter bom. V zvezi z evro območjem. No, seveda eh, lahko nova situacija v Franciji veliko spremeni. Zanima me, če lahko eh, poveste, eh, kakšen, kakšna je trenutna bonitetna urednost evro območja, v kateri eh, razred spada če želimo ohraniti skupno valuto. No, eh, vaše predlogi gredo v smer eh, fleksibilizacije trga. Kakor je to predlagala že eh, rdeče zelena vlada v Nemčiji v 90-ih. No, ko se zviša zaposlenost, se pogosto zgodi, da nova delovna mesta uh, da so nova delovna mesta začasna delovna mesta ali pa mesta za nedoločen čas. Eh, se pravi, gre za delovna mesta B kakovosti. No, ampak mene ne zanima stopnja brezposelnosti, ampak stopnja zaposlenosti. Ta je približno 75 odstotkov na švedskem, 68 v Nemčiji, 55 v Italiji. In če si ogledate dinamiko trga dela z tega vidika, potem ne moremo govoriti o stopni rasti, ki bi nas približala polni zaposlenosti. Zato razmišljam o tem, da morda tukaj potrebujemo določene strukturne reforme no, in to bi povedal še, povezal še z fiskalnimi reformami in pa reformami socialnega sistema. E, morda bi te strukturne reforme bile drugačne od tistih, ki jih vi predlagate? Zdaj s prvo točko. Ja, o tem je treba razmisliti. Treba je razmisliti o prihodnosti in uh, si nekako zamisliti to prihodnost, na jasen način in pa za neko dogoročno vizijo. Ja, sedaj treba razmisliti o tem, ali konvergenčni okvir, ki temelji na pravilih, eh, lahko izboljšamo. Izkušnje iz zadnjih štirih let govorijo o tem, da je ekonomsko-monetarna unija bila odporna na krizo, smo pa bili zelo blizu kritični situaciji. Zato bi bilo smiselno razmisliti o nekem konstruktu, ki bi bil v prihodnosti tega vidika manj izpostavljen krizam in tveganjem. Skratka, ekonomsko-monetarna unija ostaja um, šipka in treba jo je dopolniti. In delno je eh, tako krhka, ravno zato, ker ekonomsko-monetarna unija še ni bila v celoti vzpostavljena. Tukaj lahko um, sprejmemo nekaj ukrepov, ki bodo eh, hitro prispevali k dokočevanju monetarne unije. Nekateri ukrepi pa bodo bolj danosežni, morda bo potrebna tudi kakšna sprememba pogodbe. No in danes lahko se odločimo, da bomo začeli razmišljati tudi v tej smeri, ne da bi nas potem pri tem uh, omejevale trenutne pogodbe. Eh, eh, skratka, rekli smo že v preteklosti, da bi potrebovali nekakšno fiskalno kapaciteto za to, da bi zaključili ekonomsko-monetarno unijo, da bi na ta način ekonomsko-monetarna unija postala bolj odporna na šoke, bolj trdna. Vsaka unija ima nek federalni proračun. No, ampak sedaj se je zastalo vprašanje, kako naj pridemo do tega cilja. O tem moramo razmisliti. In tukaj so odgovori podobni tistim iz preteklosti. Če to želimo, potem moramo najprej poskrbeti za medsebojno zaupanje med državami in potrebujemo konvergenco. Za drugimi besedami, heterogena ekonomsko-monetarna unija bo vedno ostala šipka. Če želimo poskrbeti za večjo mero konvergence, moramo najprej dokončati to, kar smo začeli. To, kar smo načrtovali do sedaj, je treba pripeljati do konca. Pomembna pa je tudi konvergenca na področju politike. Potrebujemo pomembne strukturne reforme, pomembne fiskalno-monetarne politike, treba je zaključiti bančno unijo. Vse to lahko prispeva k konvergenciji. Pa vaša druga točka, reforme liberalnega, uh, liberalne reforme trga dela. No, to, kar vi pravite, je res. Višja stopnja zaposlenosti, čeprav je to zelo pomembno, ne pozabimo na to, da smo v zadnjih treh ali štirih letih ustvarili pet milijonov delovnih mest, to je veliko več, kot smo jih imeli pred krizo. Tako da z tega vidika je stopnja rasti zaposlenosti pomembna. Je pa res, da nekatera izmed teh delovnih mest niso dobre kakovosti. Kaj torej tukaj narediti? V glavnem so države članice sprejele reforme trga dela, zato da bi trgi dela postali bolj fleksibilni. Ampak sedaj nas čaka naslednji skupek reform. S tem želimo poskrbeti za takšno situacijo, ko bodo na novo zaposleni imeli vse veščine, ki so potrebne za um, dolgotrajno zaposlenost. In za to bomo v nekaterih državah morali poskrbeti za reforme izobraževalnega sistema. To je tudi eden izmed pomembnih vidikov. Torej, kako smo prej ustrajali v tem, da mora trg dela postati bolj fleksibilen, moramo se začeti govoriti o tem, da je treba nadgraditi naš izobraževalni sistem, zato da bomo imeli kakovostna in dolgoročna delovna mesta. No, vse skupaj moramo pospremiti tudi z eh, višjo rasto plač, to je povezano z produktivnostjo. In to bi potem bila pravzaprav situacija, ki bi prinesla korist vsem stranim. Hvala. seveda je tudi naš parlament pripravil poročilo o tem, kako bi lahko dosegli višjo stopnjo konvergence. To je eh, bilo poročilo, ki je govorilo o zelo ambicioznem, ampak realističnem predlogu. Gospod Anemans. Ik wil toch nog eens proberen, hoewel u een standaard antwoord daarop hebt, meestal. Ja, vem, da ponavadi uh, ponudite kar uh, ustaljen odgovor na to vprašanje, ampak vseeno. Ehm, e Kdaj boste končali za politiko, ki ima negativni vpliv na plače in pa pokojnine v številnih državah članicah? Eh, torej, ECB je namenjena predvsem zagotavljanju stabilnosti cen. ni vaša naloga to, da plačujete državni dolg v Grčiji in da poskrbite za to, da ima Nemčija poceni valuto? Teh 500 milijard na vašem računu je zelo resno vprašanje. Zdi se, da spoštujete samo en dogovor in sicer, da ne boste šli čez 35 odstotkov um, skupnega dolga članic evroobmočja. V zvezi s tem so bila zastavljena vprašanja tudi v nizozemskem parlamentu. Če bi prišlo do finančnega zloma, boste vi morali eh, prevzeti politično vlogo. Rekli ste, da se to nikoli ne bo zgodilo, ampak zato vam naj zastavim vprašanje na drugačen način. Če, boste, če želite spoštovati teh 35 odstotkov, kaj bi rekli, katera država bi potem morala znižati svoj državni dolg? Thank you. Um, let me Hvala. Ja, eh, naj takoj povem, da se zavedamo dejstva, da nizke obrestne mere predstavljajo izziv predvsem za pokojninske sklade in pa za zavarovalnice in seveda tudi za posameznike. Eh, s to situacijo bi se lahko soočili z. specifičnimi ukrepi za posameznike, za sklade. Ti ukrepi pa seveda predstavljajo velik izziv. No, situacija je takšna, kot sem že več povedal, v preteklosti smo potrebovali nizke obresne mere, zato da smo lahko sprožili oživitev in ta je končno obrodila sadove. kar se tiče iz, izjav v zvezi z našim programom, ja tukaj pa lahko samo rečem, da smo tukaj samo zvesti našemu mandatu, skrbimo za stabilnost, uh, stabilnost cen in moramo skrbeti za uh, eh, stabilnost stopnjo inflacije. Zato smo tudi eh, ustvarili ta program uh, kupovanja premoženja in zato redno kupujemo obveznice uh, v znesku 60 milijonov evrov na mesec. Ja, zavedamo se stranskih učinkov, teh problemov, teh ukrepov, ampak istočasno nas pogodba eh, zavezuje, da se ne gremo, eh, da ne moremo kar tako poljubno eh, sprejemati določenih ukrepov. Eh, no, eh, vemo, da je ta problem prisoten, ampak mi nismo nikoli načrtovali kršitve naših zgornjih meja. Te bodo ostale, vedno bodo ostale. Ne bom pa odgovarjala na vaše vprašanje, katere države bodo zdaj kupovale manj obveznic, eh, zato da bomo lahko spoštovali te naše zgornje meje. Hvala, Beatrix von Storch. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani gospod Dragi. V začetku tega leta ste odgovorili na vprašanje kolega Ralja in Zanja v zvezi uh, z zahtevami uh, iz, iz uh, sistema uh, evropskega evroobmočja. Gre za uh, pokritje stroškov v eh, primerjavi izstopa iz euroobmočja. Gre za hipotetičen eh, scenarij izstopa iz euroobmočja. Izstop iz evroobmočja je seveda najslabši možni scenarij in če že govorimo o tem, kaj bi se lahko zgodilo, če bi se to zgodilo, eh, potem eh, bi morali razpravljati tudi o drugih možnostih, Zato sem tudi nekoliko presenečena zaradi odgovora, ki ste ga dali v začetku leta v nizozemskem parlamentu. Takrat so vas vprašali, kaj bi se zgodilo, če bi morala članica evroobmočja prestrukturirati svoj dolg. In vaš odgovor je bil, ne želimo špekulacij, o e, predvidljivosti, e, možnosti, e, ki so pravzaprav izključene in bili ste nekoliko nevoljni in dejali ste, zakaj mi zastavljate to vprašanje. No, ampak naj vas spet opozorim na odgovor, ki ste ga dali kolego, ki sedi na moji levici. Takrat ste odgovorili na hipotetično možnost, najslabšo hipotetično možnost. Torej, zanima me, kaj bi se zgodilo v primeru nesolventnosti ene države članice evroobmočja, v primeru, da bi ta morala prestrukturirati eh, svoj dolg, še prav posebej glede na eh, visoko eh, stopnjo državnih obveznic eh, v lasti Evropske centralne banke. Leta deset je eh, Evropska centralna banka množično kupovala grške državne obveznice, zato da bi preprečila stečaj eh, Grčije. Naj eh, na hitro odgovorim evro je določen v uh, pogodbi uh, in uh, to je to, tako da to ne morete uh, povezovati z obveznostmi Evropske centralne banke. Kaj se zgodi, če suverena država uh, prestrukturira svoj dolg? Moj odgovor je, pogledajte si Grčijo. Tretjič, dejali ste, da obstaja tveganje za celotno evroobmočje zaradi obveznic, ki jih je. Uh, banka kupila v eh, različnih državah članicah. Eh, moj odgovor je, ni delitve tveganja oziroma ta obstaja zgolj do izjemno omejene vrednosti. Najlepša hvala. Hvala lepa, Markus Ferber. Ja, najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Eh, tudi jaz bi rad govoril o aktualnih zadevah, ampak eh, na veliko bolj nedolžen način. V marcu smo dosegli rekordne številke in sicer je imela Nemčija celo presežek 1,2 milijarde evrov in tudi številne eh, druge države članice, po drugi strani pa imajo številne, druge, številne države članice, predvsem z juga Evropske unije, eh, velik primankljaj. Ali se vam zdi ta razvoj eh, trajnosten? Rekli ste, da je to povezano z kvantitativnim lajšanjem, ampak potem bi morala tudi Francija imeti pozitivne številke. Ampak tam je pravzaprav prišlo do izravnave. Torej tega še zmeraj ne razumem. Zanima me, kakšni ukrepi bi bili potrebni, da bi se vrnili na situacijo, v kakršni je bila Evropska unija oziroma Evropmoče pred krizo. Hvala lepa. Naj, eh, najprej spregovorim uh, o tem, uh, zakaj je eh, situacija precej drugačna kot leta 2012-2013. To je bilo v času najhujše krize. Uh, povečanje uh, je povezano predvsem z intenzivnejšim izvajanjem naše, naše monetarne uh, politike. Uh, In eh, seveda eh, so tudi bili posledice našega programa eh, nakupa sredstev. 80 odstotkov naših strank je izven meja države, kjer se nahaja Evropska centralna banka. In 50 odstotkov teh partneric ni članic Evropske unije torej Evropska centralna banka kupuje obveznice eh, in eh, potem se ta eh, sredstva uporabljajo eh, z namenom eh, nalaganje teh sredstev eh, v velika finančna središča, recimo v eh, Zvezno eh, banko Nemčije. Torej, kako se odzvati na to situacijo? Potrebno je vzpostaviti razmerje med prevzemom odgovornosti strani centralne banke, ki je to obveznico prodala in nemške centralne banke, ki jo je kupila. Vse skupaj je povezana z decentraliziranim načinom izvajanja naše monetarne politike. Naša monetarna politika vodi eh, v eh, uravnoteženje portfelja, torej eh, z eh, prodajo eh, teh eh, obveznic nastanejo sredstva, ki, jih, ki se potem uporabijo za nakup drugih obveznic oziroma druge vrste premoženja. Torej, potrebno je spremljati celoten razvoj. Tako da eh, lahko zaključimo, da gre eh, pri eh, zmanjšanju zanimanja za nakup eh, teh eh, obveznic, pravzaprav za zmanjšanje zanimanja za nakup obveznic v neki določeni državi. Kaj pa se je zgodilo leta 2013? Banke v evroobmočju so naenkrat, čeprav posebej na obrobju Evropske unije, eh, ugotovile, da več nimajo uh, dovolj tržnih virov in zaradi tega so potrebovali sofinanciranje uh, centralnih bank uh, v uh, svoji uh, jurisdikciji in to je vodilo v dramatične posledice. Dramatične posledice pravim. Kaj ti? Te banke so aktivno uh, želele sredstva uh, centralnih bank. Danes eh, je situacija drugačna. Eh, danes eh, mi prodajamo sredstva komercialnim bankam, pokojninskim skladom, zavarovalnicam in tako naprej. In glede na decentralizirano politiko prihaja do tako visokih številk eh, na področju prevzema obveznosti. Ali to povzroča nesorazmerje? Ne v tem trenutku lahko vidimo, eh, da so pogoji zelo ugodni tako za komercialne banke, kakor tudi eh, za dejansko gospodarstvo. Leta 2012 do 2013 smo opazili zelo visoke obrestne mere, Eh, težave eh, pri pridobivanju posojil in tako naprej. Torej, sedaj je situacija povsem eh, drugačna. Hvala lepa, Jakob von Weinzeker. Najlepša hvala, hvala lepa, gospod Dragi, lepo, da ste danes z nami. Imam dve vprašanje. Najprej eh, me eh, zanima situacija na področju obrestnih mer. Predstavili ste zelo optimistično eh, sliko oživitve gospodarstva. Mogoče bi bilo v tem trenutku dobro razmisliti, kaj pomeni trenutna situacija na področju obrestnih mer in kaj to pomeni za tista gospodarstva, ki počasti rastejo. kateri eh, vidik eh, poglobitve eh, monetarne unije bi prispeval k večji odpornosti na sistemska tveganja, ki izhajajo iz podobnih izzivov, ki sem ga navedel tudi sam. Jaz menim, da bi odgovor na to vprašanje pripomogel tudi k političnemu eh, soglasju, kar zadeva finančni podporni mehanizem za Evropsko unijo. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje eh, pa se nanaša na eh, področje, s katerim se ukvarjam sam. Seveda Brexit predstavlja izziv za uredbo o finančnem sektorju. Deloma bi lahko to rešili eh, z eh, okrepitvijo eh, režima ekvivalentnosti tretjih držav. To v tem primeru gre tukaj seveda za Združeno kraljestvo. Drugi pristop bi bil podoben režim, kot ga imajo ZDA, namreč uporabljajo svoje pravila izven ozemlja svoje države. Torej, zanima me, katero eh, področje nadziranja tvegan bi moralo eh, spadati eh, pod katera pravila in za katerim področjem se trenutno ukvarja Evropska centralna banka. Najlepša hvala. Pravzaprav smo videli, da je že prišlo do povišanja obrestnih mer povsod po Evropski uniji in menimo, da je to eh, posledica dejanskega zvišanja obrestnih mer, eh, deloma pa gre za izboljšanje eh, pogojev v evroobmočju. Deloma je to rezultat znižanja zavarovalne premije za deflacijo. To pomeni, da trg meni, da deflacija več ne predstavlja takšnega tveganja za trg. Torej pravzaprav gre za zelo pozitivne novice. Eh, trenutna eh, pričakovanja, kar zadeva inflacijo, eh, so se komaj da kaj zvišala v zadnjih desetih, dvanajstih mesecih. Ali to vodi v veliko nestabilnost? Ne, ne bi rekel. Vsaj ne v tem trenutku. Ali lahko izključimo, da bi zvišanje obrestnih mer lahko vodilo v takšno nestabilnost? Ne, seveda ne. Jasno je, Če odgovorim na uh, bistvo vašega vprašanja, da ko se bodo obrestne mere približale našim uh, ciljem, se bodo morale države z visokim uh, dolgom soočiti z precej višjimi obrestnimi merami in zato morale imeti ustrezno davčno eh, politiko, pa tudi politiko krepitve gospodarske rasti, kajti eh, to je zelo pomemben eh, del gospodarske politike. Ali bi morali razmisliti o institucionalni zasnovi, ki bi izključila uh, vsako uh, možno nestabilnost zaradi tega, ker določene države zaostajajo v uh, konvergenčnem uh, razvoju. Če si ogledamo zgodovinske izkušnje, recimo uh, ob uh, začetku izvajanja Maastrichtske pogodbe, uh, lahko ugotovimo, da morajo države eh, sodelovati, da morajo spostaviti eh, dobro eh, davčno politiko, hkrati pa imate seveda prav, da je potrebno uskladiti razmerje, kar zadeva zadolženost bank. Potrebno je poskrbeti za močnejše inštitucije ki se bodo lažje odzvale na morebitna tveganja, ki izhajajo eh, predvsem iz tistih držav, ki trenutno v razvoju zaostajajo. To je obsežen proces, eh, ki ga eh, seveda moramo zasnovati za prihodnost. In še drugo vprašanje. Naj navedem obvestilo Evropske komisije, ki je bilo objavljeno 4. Eh, maja. Eh, tam so predvidene različne možnosti za ukrepitev eh, nadzornega sistema nad centralnimi nasprotnimi strankami. To pomeni okrepljen nadzor na evropski ravni in pa strožje zahteve. Torej, vi kot zakonodajalci boste uh, morali uh, sprejeti odločitev uh, glede tega, uh, kakšna določila boste zastavili za uh, sistemsko pomembne uh, kliriške družbe iz uh, tretjih držav. Ne glede uh, na okvir, uh, ki. Uh, oziroma glede na okvir, ki ga boste eh, uh, sprejeli zakonodajalca in glede na prihodnje odnose med Evropsko unijo in pa Združenim kraljestvom, zelo težko je predvideti, kakšen bo dokončen dogovor, pa uh, moramo skušati obdržati uh, trenutno raven upletenosti. Potrebujemo torej ustrezne instrumente uh, v okviru. Uh, evropskega pravnega sistema, tako da se bomo lahko ustrezno odzvali eh, na morebitna tveganja, eh, ki bi jih lahko predstavljale kliniške družbe z otoka. Torej, preberite si eh, sporočilo Evropske komisije. Tam je natačno razloženo, kakšno vlogo mora igrati Evropska centralna banka v tem novem okolju. Gabriel Mato. Hvala, Igor. Stavljeno v on trenutku. Hvala lepa, da ste danes z nami, gospod Dragi. Jaz bi spregovoril o prihodnosti v dveh primerjih. In sicer, trenutno je v Evropi veliko negotovosti. Gospa Merklova je rekla, da so časi, ko smo lahko zaupali drug drugemu za nami. Eh, tudi predsednik eh, Francije pravi, da evro ni popoln in da ne more odigrati uloge, ki mu je bila določena. Torej, eh, to so. To torej pomeni, da imamo veliko držav, ki ne morejo, ki ne morejo sprejeti nadaljne fiskalne um, konvergence. Zanima me, Če se vam zdi, da bi lahko uh, imeli v prihodnosti bolj združeno evropsko uh, evroobmočje z finančnim ministrom, z skupno fiskalno politiko in tako naprej, se vam to zdi izvedljivo? No, um, potem treba je tudi preveriti nadzorne agencije in se vprašati, ali te izpolnjujejo svoje naloge. Zanima me, Kaj vi menite, kakšna bi morala biti prihodnost teh nadzornih organov v prihodnosti? In pa še klasično vprašanje, ki ga zmeraj zastavim in ki je v mislih vseh. In sicer gre za nekaj, kar ste vi um, izjavili. Rekli ste, da zaposlenost raste, da je brezposobnost najnižja, da je gospodarska rast eh, se počasi ehm, vrača. Ehm, federalna, ehm, torej eh, centralna banka v ZDA se je v takšnih okoliščinah odločila za ustavitev programa Eh, kvantitativnega lajšanja in eh, zvišanja obresti. Zato tudi vas sprašujem, ali lahko v naslednjih mesecih pričakujemo zvišanje obrestne mere in pa še eh, naši trgovinski odnosi z ZDA na hitro. Predsednik Trump je bil prejšnji teden tukaj. In njegove izjave so zaskrbljujoče, zlasti, ko gre za trgovinsko politiko oziroma za naše trgovinske odnose. Zanima me, če imate vi morda o tem kakšno mnenje. Uh, thank you. I'll first respond to your first question. Najlepša hvala. Najprej bom odgovoril na vaše prvo vprašanje. Pozdravljamo postopek posvetovanja, s katerim je uh, pričela Evropska komisija. Uh, ne pozabimo, da je bila ustanovitev EAS 2011 zelo pomembna za okrožitev bančne unije. In uh, seveda gre tukaj eh, za uh, zelo pomemben korak k enotnemu nadzornemu sistemu v uh, Evropski uniji. Sodelujemo z uh, komisijo uh, in pa uh, nadzornim uh, organom in uh, sedaj bo počasi čas za uh, pregled uh, situacije po šestih letih. Eh, in v tem trenutku je zelo težko eh, predvideti, kakšna eh, bo prihodnost teh nadzornih organov, ali bodo združeni, ali bodo obdržali svoje pristojnosti in tako naprej. Seveda pa potrebujemo zelo tesno sodelovanje z Evropsko komisijo. Le na ta način eh, bomo lahko zagotovili okrepitev nadzornega sistema po pregledu. Hkrati pa moramo skušati zagotoviti tudi čim večjo enotnost eh, nadzornega sistema, kajti še zmeraj eh, prihaja do številnih razhajanj in zaradi tega trenutni sistem ni povsem harmoniziran. Na drugo vprašanje pa zelo težko odgovorim lahko le eh, ponovim eh, temeljno načelo monetarne eh, unije, namreč sledili bomo trenutnim pravilom, dokler ne bo prišlo do zvišanja stopnje inflacije za celotno evroobmočje in sicer naj bi ta stopnja znašala približno 2 odstotka. Eh, in govorim o trajnem zvišanju inflacije, ne tako kot v tem trenutku, ko je prišlo do trenutnega zvišanja na 1,9 odstotka in sicer predvsem zaradi uh, zvišanja cen energentov. Uh, in ko se, so se cene letih znižale, je takoj upadla tudi inflacija. Torej najprej moramo biti prepričani, da se je stopnja inflacije trajno zvišala in da bo tudi ostala na uh, takšni ravni. Uh, In še tretja točka. Vsi smo zaskrbljeni. Celotna zasnava Evropske unije, notranjega trga, temelji eh, na eh, prednostih svobodne trgovine. Seveda to, kar se je zgodilo v zadnjih 15-20 eh, letih, je, da sta svobodna trgovina in pa globalizacija prinesli številne prednosti, eh, vendar pa eh, veliko ljudi od teh prednosti ni imelo nič. Zato moramo storiti veliko več, da bi poskrbeli za večjo udeležbo v tem procesu. neoprotekcionistične težnje, ki eh, se sedaj pojavljajo v ZDA, pa so seveda razlog za zaskrbljenost. Pedro Silva Pereira. Najlepša hvala, Pedro Silva Pereira. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod dragi, eh, prisrčno pozdravljeni. Dovolite, da vam zastavim dve vprašanje. Prvo vprašanje se nanaša na monetarno politiko. Kot ste eh, povsem jasno povedali, je eh, trenutn eh, notranji pritisk, ki izhaja iz osebnih dohodkov, še zmeraj premajhen, da bi vplival na ustrezno stopnjo inflacije. Eh, poleg tega eh, tudi ni zadostna gospodarska rast. Vaš zaključek je, da še zmeraj potrebujemo eh, precej zunanje monetarne politike. Ali? To pomeni, da želite v prihodnosti z eh, to vrstno monetarno politiko prekiniti. Drugo vprašanje pa se nanaša na situacijo na portugalskem. Evropska komisija je pred kratkim predlagala, da bi eh, morali eh, portugalsko počasi izključiti iz postopka prekomernega dolga, glede na trenutno gospodarsko rast, glede na zmanjšanje brezposelnosti in tako naprej portugalska vlada in zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Portugalska vlada je. bi eh, morala zato vnaprej izplačati velik del uh, dolga uh, mednarodnemu denarnemu skladu. Ali bi se strinjali, da bi lahko uh, tako visoko izplačilo lahko uh, vplivalo tudi na uh, težave uh, ki so povezane eh, z omejitvami eh, nakupa eh, oziroma prodaje z strani Evropske centralne banke. Te omejitve se nanašajo tudi na upad popraševanja strani Evropske centralne banke. Oh. Najlepša hvala. Najprej k vašemu prvemu vprašanju. Odgovor je podoben uh, eh, odgovoru, ki sem ga dal že prej. Uh, govorim o stopni inflacije, ki se bo najbrž zvišala v prihodnosti. Trenutna Monetarna politika mora veljati še naprej, dokler ne bo prišlo eh, do napredka eh, pri stopni inflacije. Ko bo zagotovljena konvergenčna inflacijska stopnja, eh, ki bo trajnostna, ki bo samozdržna in ki bo podpirala naše cilje, pa bomo lahko razmišljali o spremembi monetarne politike. Eh, v naslednjem tednu bo potekal eh, naslednji monetarni svet eh, in takrat bodo pripravljeni novi načrti. Sedaj pa k vašemu drugemu vprašanju. Dosežen je bil precejšen napredek na portugalskem, to drži in sicer na različnih področjih in tega nikakor ne smemo pozabiti. Drugič, Pa je seveda potrebno tudi povdariti, eh, da je eh, portugalski, predvsem bančni sektor, še zmeraj izjemno eh, ranljiv. Situacija je podobna kot v drugih državah, članicah na jugu Evropske unije in z tem pomagljivostim bančnega sistema se bo potrebno soočiti. Kaj tele na ta način bomo lahko povsem proučili možnosti eh, portugalskih bank, eh, da eh, financirajo portugalsko gospodarstvo in da zagotavljajo tudi ustrezna posojila gospodinstvom, ki jih potrebujejo. In kar zadeva vaše tretje vprašanje, mislim, da ne mislim, da eh, plačilo, vnaprejšnje plačilo eh, mednarodnemu eh, denarnemu skladu ne bo vplivalo na vključitev v sistem kvantitativnega lajšanja. Najlepša hvala. Werner Langer. Danke, Herr Präsident, dass Sie und Hvala lepa, gospod predsednik, da nas redno obiskujete. Imam tri različna vprašanja. Najprej imam vprašanje v zvezi z pretokom gotovine in pa z veliko vrzeljo na področju davka na eh, dodano vrednost. Namreč to naj bi bilo eh, medsebojno povezano, kjer je ta vrzel velika, naj bi bilo. Eh, naj bi bil tudi velik pretok gotovine. Eh, torej na enem koncu veliki bankovci in na drugem koncu pa majhni kovanci. Torej zanima me uh, vaše stališče. Eh, Jakob von Weizsäcker je govoril o clearingu. To je tudi vprašanje, ki se uh, pojavlja v zvezi z Brexitom. Ali menite, da bi bilo možno sodelovanje z Londonom? ki bi temeljilo na uh, trenutnem uh, sodelovanju v EBI ali pa menite, uh, da eh, bi eh, bilo eh, bolje EBO vključiti v Evropsko centralno banko in njen nadzorni sistem. In še zadnje vprašanje se nanaša na ameriško zakonodajo. Zelo dolgo je trajalo, da je bil tam izveden akt Frank, ki je bil sprejet v času Obame, o tem pa se je razpravljalo že v času Busha ne vemo, eh, kaj bo predlagal eh, nov eh, predsednik, ampak dele tega Dodd-Frank akta bo zagotavo preklical ali vidite v tem kakšna tveganja ali pa so interna pogajanja na tem področju že napredovala in veste več kot pa splošna javnost. Well, on, on, on Glede prvega vprašanja ali je uporaba gotovine povezana z izogibanjem plačevanja davkov, zlasti DDV-ja. V tem trenutku ne morem odgovoriti na to vprašanje, lahko vam pa odgovorim v pisni obliki. Verjetno pa je res tako. Potem pa mednarodno sodelovanje je eh, nujno potrebno za boj proti izogibanju davka. Eh, pa naj gre to z uporabo gotovine ali pa z drugimi sredstvi. To je pomembna naloga za naše vlade, ne glede na to, kaj se dogaja. Vse tako sem prepričan. Morda se pa tudi motim. In ne glede na to, kaj se bo zgodilo v pogajanjih med Združenim kraljestvom in EU, je Eh, eh, potrebno ohraniti sodelovanje na področju neplačevanja davkov. Eh, vse države članice so ponovile tudi na sestanku G7, da želijo pač nadaljevati sodelovanje in tudi v izjavi za tisk je stavek v zvezi s tem. Potem Drugo vprašanje se je nanašalo na EBA in ECB. No, obe imata različni funkciji. EBA je regulativna agencija in ECB je nadzorna agencija. Čeprav to ni odvisno od nas, to je v vaših rokah, v rokah zakonodajalca, menimo, da morata soobstajati vsega. geoperimeter je tudi zelo različen med obima agencijama. Imeli ste še eno vprašanje? Zgodaj je še reči, ali bo pregled finančne zakonodaje v ZDA se ukvarjal tudi s tistim delom, ki se nanaša na likvidnostne standarde za banke ali pa bolj na del, ki je povezan z tržno zakonodajo, se pravi s pravili trga in podobno. Ali pa se bo ta pregled nanašal na oboje. V stalnem stiku smo z ZDA, vendar eh, v tem trenutku še ni jasnega stališča. In odvisno od njihove odločitve bo se, upam, da bomo dobili svetovni sporazum za Eh, standard, kapitalske in likvidnostne standarde, zato da bi posod imeli enake pogoje. Hvala lepa. Gospod Morgano. Presidente, presidente. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, gospod Dragi, eden izmed ciljev ustanove, ki predsedujete, je tudi srednje eh, ročna uh, stabilnost. Uh, torej, uh, morate poskrbeti za ustrezno uh, politiko, ampak kot ste dejali, uh, je uh, inflacijska stopnja še zmeraj izjemno šipka. To ste tudi sami večkrat poudarili v preteklih uh, mesecih. Monetarna politika pa tudi ne more biti edini mehanizem eh, za uspodbujanje rasti v evroobmočju. Potrebujemo tudi ustrezno davčno politiko in pa postrebne strukturne reforme. Zato bi vam rad zastavil dve vprašanje. Ali menite, da bi bila monetarna politika učinkovitejša, če bi eh, poskrbeli eh, za eh, koordinirano davčno politiko, ekspanzivno davčno politiko. Tukaj mislim na sporočilo komisarja Moskovičija iz leta 2016. In pa drugo vprašanje, ali menite, da bi lahko davčna politika na evropski ravni poskrbela za pravo mešanico politik in da bi na ta način poskrbeli za ustrezno eh, proračunsko zmogljivost Evropske unije, more biti z lastnimi sredstvi. In ali bi to lahko vodilo v stabilizacijo eh, gospodarskega cikla? Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Večkrat eh, sem povedal, da bi bila monetarna politika lahko bolj učinkovita potrebujemo pač ustrezno davčno politiko, strukturno politiko, nekaj, kar je blizu eh, fiskalnemu ciklusu. V tem trenutku ECB ocenjuje sedanjo fiskalno politiko, da je Eh, fiskalna politika eh, v celotnem evroobmočju neutralna in primerna. Taka je torej ocena ECB. Mi menimo, da je sedanji neutralni pristop primeren in eh, zagotavlja optimalno mešanico politik. Da je odgovor tudi na vaše drugo vprašanje, ki ste ga zastavili. govoril sem o ranljivosti monetarne unije, ker pač ni popolna. In tu imamo različne razloge. Dejstvo je, da nimamo fiskalne zmogljivosti. Fiskalna zmogljivost je koncept, ki je uh, Eh, del vseh monetarnih uniji in tudi vseh eh, monetarnih eh, območij. Vendar, kako to doseči? Kateri koraki so potrebni, da to uresničimo? Mislim, da sem to že večkrat povedal. Potrebujemo dva stebra, na katerih bo slonila fiskalna zmogljivost. Eno je zaupanje, drugo je konvergenca. Zaupanje je naslednje. Eh, zato, da delimo fiskalna pooblastila, davčna pooblastila, si morajo vlade zaupati. Eh, ne moramo imeti stalnih eh, posojilodajalcev in stalnih posojilojemalcev in se pravi stalnih dožnikov in stalnih upnikov. In Se pravi, potrebno je zaupanje, potrebna je konvergenca. In druga stvar torej, je še bolj pomembna. Države v monetarni uniji ne smejo biti preveč heterogene, morajo doseči konvergenco. To pa seveda pomeni, da so potrebne strukturne reforme, ki se razlikujejo od države do države. Vsaka država monetarne unije ima svojo agendo za strukturne reforme in v tem trenutku ne moremo reči, en seznam je dober za vse. Se pravi, potrebna je konvergenca in konvergenca v katero smer, v smeri više rasti. In nekaj tega smo že začeli vidimo, da eh, je rast sedaj dosti bolj enotna kot pred krizo. Hvala, Fulvio Martušelo. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik, da ste danes eh, z nami. Plačila Eh, na eh, blagajni se najpogosteje uporabljajo v eh, pranju denarja. Preteklo leto novembra je indijski premije sprejel ukrepe, in sicer eh, zato, da bi omejil eh, ta eh, črni trg in to je vozitilo v pozitivne učinke na indijsko gospodarstvo, kajti to je močno napredovalo. V Italiji uh, imamo še zmeraj uh, veliko uh, škandalov, recimo uh, visoki so stroški uh, povezani z uporabo uh, kreditne uh, kartice. Uh, uporabati kartice je veliko dražje od uporabe uh, drugih uh, bančnih uh, kartic. In predlagano je bilo, da bi kreditno kartico uporabljali kot eh, instrument eh, davčne politike. Na ta način bi tudi v Italiji eh, sprožili politiko uporabe tako imenovanega plastičnega denarja. Razvoj te politike pa bi seveda vodil tudi k zmanjšanju gotovine in na ta način bi se tudi zmanjšalo pranje denarja. In še drugo vprašanje. E, Italija je v situaciji, e, ki jo gospodarstveniki ocenjujejo za izjemno nevarno. Številni dnevniki e, menijo, da bi predčasne volitve lahko bile povezane z padcem bors. Potem je tukaj kvantitativno lajšanje. Torej, gospodarska agenda je takšnja, da eh, predčasne volitve zagotovo ne bi ravno najboljše vplivali na zagon našega gospodarstva. Kaj pa vi menite? Eh, sulla seconda domanda veramente non ho grandi commenti da fare. Glede drugega vprašanja res eh, nimam nobenega posebnega komentarja. Demokracija obstaja povsod in tudi volitve so organizirane povsod in zato je težko eh, podati mnenje eh, o tem in zagotovo jaz ne morem govoriti o datumu volitev. Drugo vprašanje pa se nanaša na uporabo gotovine in to je seveda povezano z kriminalnimi dejavnostmi moramo se zavedati, da je bila Evropska centralna banka razmeroma dejavna eh, na tem področju. Eh, skušali eh, smo postopno omejiti uporabo bankovcev v vrednosti 500 evrov, postopoma jih bomo povsem ukinili, ampak zavedati se je potrebno, da imajo eh, različni narodi v Evropski uniji različne eh, želje, kar zadeva uporabo gotovine v Evropski uniji. Res je, da se gotovina v veliki meri uporablja tudi v eh, nezakonite namene. Torej, biti moramo izjemno aktivni na tem področju in seveda se eh, zavedamo, eh, kako zelo pomembna je gotovina za številne države in pa za številne prebivalce Evropske unije, eh, moramo zagotoviti tudi ustrezn nadzor, tako da uporaba gotovine ne bo vodila avtomatično v lažje pranje denarja. Vi ste recimo predlagali uporabo kreditnih kartic v namene davčne politike. Ja, seveda, ampak eh, države članice imajo še veliko drugih možnosti za boj proti eh, davčnim utajam. Ne gre zgolj za uporabo ali pa ne uporabo gotovine. In seveda eh, so aktivne tudi inštitucije na ravni Evropske unije. Hvala lepa, Nina Čil. Hvala lepa, gospod predsednik dve stvari. E, zadnje številke o brezposobnosti v evromočju kažejo, da so številke na najnižji ravni v zadnjih letih. E, to je tudi posledica ukrepov ECB. Hkrati ste tudi rekli, da je potrebna večja rast produktivnosti in zato je potrebno e, zagotoviti inovacije. Inovacije v finančnem sektorju pa tudi drugot. V G7 eh, so se pogovarjali o podnebnih spremembah. Eh, dogovorov eh, predsednik Trump ni podprl. Če si pa ogledamo COP21, tu so sprejeli sklepe zaradi političnih signalov. Hoteli so omogočiti boljše zeleno financiranje. Rekli ste, da je e, za ECB potrebna neutralnost na tem področju, vendar tu se je Evropa jasno zavezala, da moramo izboljšati kakovost okolja. Ali ni prišel čas za 60 milijard evrov od ECB-ja, eh, e ki jih pač sprošča vsak mesec? Morda bi bilo treba biti tu bolj drzen kako lahko ECB še spodboja inovacije v zelene finance in potem pa še eh, CCP-ji. Naj komentiram vaš odgovor, da še eh, želite okrepiti urodja, eh, s katerimi pač želite omiliti težave zaradi CCP-jev v tretjih državah. ali boste tudi, naprimer, dejali opozorila, da bo eh, eh, prihajalo do eh, povišanja dviga oziroma povečanja dviga bančnega kapitala. Hvala lepa glede vašega prvega vprašanja. ko smo pripravili naš program nakupa sredstev, tu je šlo zlasti za državne obveznice, smo pripravili program tako, da smo imeli v mislih monetarna vprašanja, eh, upravljanje tveganja, enake pogoje za vse. to je povezano s prejšnjim vprašanjem, ali je ta program eh, bolj namenjen eh, enim podjetjem ali spodbuja bolj ena podjetja od drugih. Ne. Eh, torej, mi želimo zagotoviti enake pogoje za različne akterje na trgu kriteriji za upravičenost so bili široki, tako da smo kupovali tudi obveznice zelenih podjetij. Torej, rad bi videl kak program, ki se omejuje samo na financiranje eh, zelenih eh, investicij. Tega nimamo. Mi da, imamo programe namenjene vsem. Ali je ta program namenjen eh, in ustreza tudi podjetjem, ki, ki eh, potrebujejo zeleno financiranje? Da. Drugo vprašanje tu ste se dotaknili eh, dveh eh, stvari. Eno je vprašanje CCP-jev, drugo je pa vprašanje bank. In kaj bo prinesla selitev bank? Odločitev o Brexitu je seveda povzročila skrbi, ali bo evrosistem eh, eh, sposoben eh, uh, offshore uh, clearinga, ali bo sposoben zagotoviti stabilnost uh, sistema. Uh, torej, mi moramo zagotoviti stabilnost CCP-jev, ki so sistemskega pomena. Mi smo predvideli različne opcije, med drugim tudi večji nadzor, kot tudi posebne zahteve za preselitev. Povečane zahteve po kapitalu, ki ste jih vi omenjali, eh, so bolj relevantne za banke kot za CCP-je, vendar eh, tudi za CCP-je bi lahko bile. Eh, to je jasno. Mi moramo natančno pregledati stvari, razmisliti in teče tudi posvetovanje z to panogo in mi ne sodelujemo v pogajanjih, mi nismo stranka v pogajanjih, mi smo seveda na voljo za nasvete, vendar mi ne sodelujemo na pogajanjih. Hvala lepa. Hvala lepa, Gunnar Hokmark. Hvala lepa. Vedno me preseneča, kako navdušeni smo, ko se pogovarjamo o institucionalnih eh, eh, spremembah in ne govorimo o težkih političnih odločitvah glede strukturnih reform na evropski ravni in na nacionalni ravni. Eh, občutek imam, da iščemo ključe samo pod lučmi in ne tam, kjer smo jih dejansko izgubili. Torej, govoriti moramo o eh, rasti, vendar premalo govorimo o pomankanju eh, rasti. Prej ste povedali, da imamo različne ravni rasti v državah članicah, imamo različne pogoje za monetarno politiko, potem pa imamo ravni potencijalne rasti. Uh, Eh, prognoze, tudi te se razlikujejo. Skupna monetarna politika se sooča z velikimi težavami, kajti države, kjer je potrebna največja rast, so ogrožene, da bodo pod inflacijskim eh, in obrestnim pritiskom. Imam pa vprašanje, na katero boste težko odgovorili. Kako naj bomo temu kos? Kaj naj naredimo? In še nekaj. Ali ne bi morali zastaviti cilje za države članice in sicer cilje glede potencijalne rasti in ne zgolj uh, meriti strukturnih reform? Uh, imamo majhno rast, kjer eh, ni strukturnih reform in iz tega nastajajo težave za vse nas. Strinjam se z vami, heterogenost v smislu, da imamo različne potencijale in pričakovano rast, to je šibkost naše monetarne unije zato imam samo en odgovor in sicer treba se lotiti in izvesti strukturne reforme. Kaj bi lahko naredil skupni okvir, kako naj ta pomaga temu procesu? Torej, mi imamo nek skupni okvir, eh, to so priporočila za posamezne države, evropski semester. Torej, odgovor je, da moramo okrepiti ta skupni okvir. Mi potrebujemo nek sistem ocenjevanja, benchmarkinga, kjer eh, države posredujejo svoje izkušnje strukturno reformo in podobno kot pri eh, proračunski politiki bi razpravljali o teh reformah na nek skladen način. To bi bil odgovor v tem trenutku. Naj se povrnem še enkrat na to. Strinjam se z vami. Občutek pa imam, da ko govorimo o strukturnih eh, eh, reformah, da smo samo vljudni drug z drugim in se prijetno pogovarjamo. Po drugi strani pa dobro vemo, da so strukturne reforme potrebne, so pa politično občutljive. Mi smo zelo strogi pri eh, paktu stabilnosti. Nekateri pravijo, da nismo, morali bi biti, saj formalno. Smo pa zelo nejasni glede temeljnih eh, faktorjev za rast in stabilnost. mi moramo, da to premagamo, okrepiti vlogo komisije. Komisija je varuh pogodbe, eh, stabilnosti in komisija bi lahko postala tudi glavni akter, ki bo zagotavljal spoštovanje eh, spremljanja napredka strukturnih reform v državah članicah torej mi imamo že instrumente, to so priporočila za posamezne države, evropski semester. Mi moramo uh, spoznati, da strukturne reforme niso nacionalna stvar, uh, kajti heterogenost uh, prinaša šibkost uh, za uh, monetarno unijo. Hvala lepa, Notis Marijas. Hvala lepa. E, torej nekaj v zvezi s Grško banko. Grčija ne sodeluje pri tem količinskem olajšanju. Slišite tolmačenje? E, torej naj se povrnem še enkrat na vprašanje Grške centralne banke torej eh, ta ne sodeluje pri tem količinskem olajšanju in vi ste zastavili zelo jasne pogoje. In uh, Grška centralna banka je porabila 42,2 milijard evrov. Uh, tu gre tudi za obveznosti mednarodne uh, skupnosti, obveznosti uh, eh, IMF-a in podobno, eh, mene zanima naslednje. Ali lahko eh, Grška centralna banka kupuje obveznice eh, grških podjetij in grških bank? Dejstvo je, da je eh, pri nas situacija drugačna in nekaj drugega je, ko se kupujejo državne obveznice in ko se kupujejo obveznice podjetij. E, potem pa še nekaj. E, omenili ste, da obstaja heterogenost v Evropski uniji. Nekatere države e, imajo dobro rast, druge ne. V enih državah je celo recesija. E, imamo pa skupno monetarno politiko. Ne pravim, da jo morate spremeniti, vendar vi morate dati možnost nacionalnim centralnim bankam, da e, vodijo svojo monetarno politiko, ki je prilagojena lastnemu gospodarstvu. In njihova politika bi se nanašala tudi na odstotek, eh, ki ga imajo v tem skupnem eh, monetarnem sistemu. No, I think, I I Mislim, da sem že odgovoril na to vprašanje. E, torej, e, glede e, upravičenosti. E, Eh, torej bančne obveznice niso del kvantitativnega eh, olajšanja. To v sistemu so obveznice podjetij. Ne vem, kdaj bomo imeli kvantitativno olajšanje za eh, Grčijo. Vse je odvisno od kriterijev upravičenosti. Hvala. žal ni eh, časa za prosto razpravo. Sedaj smo končali to točko dnevnega reda in sicer pogovor eh, z gospodom Dragijem v funkciji predsednika Evropske centralne banke. Eh, potem pa naslednja točka in sicer pogovor z gospodom Dragijem v funkciji predsednika Evropskega odbora za sistemska tveganja. Imeli bomo dvominutni premor. Mislim, da moramo eh, pravzaprav tudi združiti eh, vprašanja v sklope, ker eh, nepričakovano smo zašli v časovno zagato.

to our point three. Prešli smo do tretje točke, to je javna predstavitev s predsednikom Evropskega odbora za sistemska tveganja Marijom Dragijem, da ne bi zgubljali več časa, mu neposredno dajem besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani člani odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Vesel sem, da lahko tu govorim kot eh, predsednik Evropskega odbora za sistemska tveganja. Ehm, več eh, sektorska perspektiva nam omogoča, da blažimo tveganja za finančni sistem. Ehm, prihaja do sprememb, kar omogoča ehm, Eh, financiranje gospodarstva, eh, vendar posojanje se premika eh, od bank k drugim institucijam in zaradi tega tudi nastajajo nova tveganja. In naša naloga je, da tveganje ublažimo, ne glede na to, kje se pojavlja. Makro prevednostni eh, nadzor omogoča, da seveda eh, vzpostavimo odpornost finančnega sistema in naj predstavim, kaj počne ESRB eh, e na področju bančništva v senci in spremljanja. Torej, objavili smo drugo poročilo o bančništvu v senci. To je poročilo prikazuje eh, bančništvo v senci. Naj povem nekaj eh, številk. Bančni sistem, ki vključuje tudi sredstva na eh, trgu denarja, se pravi, tu so vključene vse enote, ki so vključene, razen bank in zavarovalnic eh, torej predstavlja 83 eh, odstotkov celotnega finančnega sektorja v EU v letu 2016. Eh, čeprav se je rast bančništva v senci zmanjšala v letu 2016, je odstotek zelo velik. Velike so eh, povezave z drugimi sektorji in zaradi tega eh, morajo organi nadzora seveda eh, spremljati tveganje, ki izhaja iz tega sektorja. Poročilo o bančništvu v senci izpostavlja več tveganj in sicer likvidnost, vzvode, povezanost med posameznimi sektori. To so glavne teme tega poročila. Naj povem, Eh, nekaj o likvidnosti in tveganju v zvezi s tem. Eh, tu govorim o investicijskih skladih, ki so eh, investirali v manj likvidna sredstva in kjer so zelo veliki vzvodi. Vzvodi lahko seveda okrepijo učinek in eh, s tem se lahko poveča tudi eh, tvekanje za finančno eh, stabilnost. Vidite, da prihaja tveganje iz pomankanja likvidnosti ali izgleda investicijski skladi z eh, učinkom vzvoda eh, so eh, lahko povzročitelji težav. Lahko prihaja do hitrih prodaj, do pomankanja. Vse to seveda vpliva tudi na povezane trge sektor investicijskih skladov eh, močno raste in zaradi tega eh, tudi ESRB eh, analizira tveganje, ki izhaja iz teh skladov. Upam, da bomo o detaljih govorili na enem od naših sestankov. Učinek vzvoda, likvidnost in cikličnost moramo natančno spremljati. Eh, zlasti eh, tudi v loči SFT-jev. Eh, treba je seveda ugotoviti, kakšna so zavarovanja, potem rezi in pomankanje zavarovanj igrajo pomembno vlogo. In eh, treba je videti, naprimer, da eh, eh, velikost reza determinira tudi financiranje, ki je potrebno za določeno zavarovanje. Vidimo veliko procikličnost. Eh, in lahko v tem eh, kontekstu je tudi pred kratkim bilo objavljeno poročilo, eh, ki prikazuje makroprevidnostne instrumente, in poskušali smo identificirati tudi praktične izzive pri uporabi takih instrumentov. E, poročilo o bančništvu v senci identificira tudi eh, medsektorsko povezanost. E, tu vidimo, da zaradi povezanosti lahko pride do povečanja sistemskega stresa. Eh, povezanost eh, je seveda naravna značilnost finančnega sistema. In eh, tu imamo različne oblike in zaradi tega moramo to spremljati, saj se moramo zavedati, da iz tega lahko izhaja zelo velik stres. Uredba EMIR nam je dala dostop do številnih podatkov eh, o te, stra, eh, transakcijah na tem področju. In mi pravzaprav tudi eh, s pomočjo tega spremljamo dogajanja. Opravili smo prve analize podatkov, ugotavljamo, kakšne so povezave Eh, med eh, bančništvom v senci in nepremičninskim eh, sektorjem. Mi vidimo, da imamo tu različne faktorje, ki jih moramo upoštevati in ki predstavljajo tudi različne odstotke. Evropsko poročilo kaže, da je eh, pravzaprav izpostavljenost eh, ban, pri bančništvu v senci eh, v 60 odstotkih izpostavljenost bančništvu v senci, ki ni v EU. Mi moramo videti tudi, kakšna je povezava med evropskimi bankami in bančništvom v senci iz ZDA. Eh, potrebno je torej videti, kakšna je povezava, treba je zagotoviti mednarodno sodelovanje pri spremljanju medsektorskega tveganja. Eh, zaradi spremljanja smo že sprejeli regulativne spremembe, ki eh, naprimer zahtevajo, da zapremo vrzeli v podatkih. Na ta način eh, dobimo bolj celovit pregled nad vsemi institucijami, ki se ukvarjajo z bančništvom v senci. Ocena tveganja bančništva eh, v senci je eh, koristna v konsolidirani in tudi v nekonsolidirani obliki naj na koncu še nekaj povem o makroprevednostni politiki na splošno. Naredili smo nekaj napredka pri analizi nebančnega sektorja. EIOPA je opravila eh, prvi stresni test eh, v letu 2015 in je pred kratkim sprožila drugi test. ESRB eh, e je pripravil scenarij in sicer v sodelovanju z EIOPO in ECB-jem. Določeni instrumenti obstajajo za, posamez, za posebne namene, eh, treba je pa še razviti eh, splošne instrumente. Vse to je treba bolj natančno preiskati in kjer je eh, to potrebno, razširiti regulativni okvir. Eh, potem potrebujemo seveda ustrezne eh, režime za sanacije. Mi smo se o tem pogovarjali tudi v okviru posvetovanj. Nadaljujemo z delom na tem področju. Eh, organi za makroprevidnostni nadzor potrebujejo ustrezne instrumente za to, da lahko ukrepajo pravočasno. Torej, ta nadzor je nujno potreben za izvajanje politik. Prosim, da dosežemo napredek na tem področju. Dve države članici brez ustreznega organa eh, še sprejmate zakonodajo Ehm, po, v letu 2016 smo naredili eh, napredke v svežnju CRD4, CRRR in eh, pred kratkim je bila objavljena tudi eh, poročilo o politiki in perspektiva za naprej. Hvala lepa že vnaprej za vprašanja. It is now to group our Tako, sedaj bomo slišali nekaj vprašanj. Vsak ima na voljo minuto in pol. Gospod Kica se prvi. Thank you, chairman. Uh, I would like to ask, uh, Hvala lepa. Želel bi vprašati predsednika Dragija o grškem bančnem sektorju. Videli smo različne razvoje dogodkov, pozitivne ali negativne, in te je treba oceniti. Recimo, slaba posojila so še vedno na zelo visoki ravni in prišlo je do napada na gospoda Papadimosa, eh, nekdanjega premija, nekdanjega guvernerja centralne banke in pa nekdanjega. Eh, člana Evropske centralne banke. Verjetno so teroristi želeli poslati sporočilo proti prostru prestrukturiranju eh, bank. No, po drugi strani eh, imajo nekatere sistemske, sistemsko pomembne eh, banke že dobiček, večala se je tudi uredno, urednost državnih obveznic v zadnjih nekaj mesecih. Torej, ali menite, da imamo sedaj sistemska tveganja pod nadzorom in da bo grški bančni sektor lahko sedaj financiral uh, grško gospodarstvo v neposredni prihodnosti ali pa se bodo ponovili problemi iz preteklosti, eh, ki so privedli do, eh, do kapitalizacije bank. Prvoč prve, bere se naslednja. Um, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Evropska komisija je objavila nov predlog glede enotnega uh, kapitalskega trga in dodala je pomislek glede makroekonomske stabilnosti. Z vašega vidika ali menite, da imate na voljo vse eh, potrebne instrumente, da spremljate situacijo na trgu, ki ni zaželjen? Um, ali menite, da eh, boste lahko eh, posegli, recimo eh, v primeru, da bo prišlo do razlik med posameznimi državami članicami? Recimo, ko gre za uh, lisninjanje, kaj pa kakovosti instrumentov. Ali menite, da so instrumenti dovolj instru, eh, kakovostni, da boste eh, lahko zagotovili eh, temeljni cilj eh, in sicer je to stabilnost? Eh, Notis Marijas. Notis Marijas. Pedre, ki je dragi, me to tri dodanje, ko pa je to. Najlepša hvala gospod predsedujoči, gospod Dragi, tretji svežen predvideva 25 milijonov evrov za dokapitalizacijo bank, ampak le 5,5 milijarde evrov je bilo eh, namenjenih doslej za to. Eh, sedaj pa znašajo stroški tretjega programa 19 milijard. Pojavljajo se tudi težave z slabimi posojili in številnim Grkom grozi izguba domov. Eh, in eh, hiše morajo prodajati po deset odstotni eh, vrednosti. Ali ste pripravljeni vzpostaviti javni sklad, ki bi prevzel ta dolg? in zato bi lahko uporabili eh, sredstva, ki so bila namenjena za dokapitalizacijo bank. Na ta način bi lahko povrnili dolgove in eh, državljani bi lahko obdržali svoje domove. To pomeni, da bi imeli podoben eh, model kot na Cipru. Eh, in uh, eh, to vrsten predlog podpirajo tudi različni stresni testi. Ja, eh, ehm, Hvala, lepo pozdravljeni, gospod Dragi. Eno izmed največjih tvegan, s katerim smo sedaj soočeni, so kibernetski napadi. Videli smo, um, kaj se je zgodilo v primeru nedavnega kibernetskega napada, v katerem so zahtevali tudi odkupnino uh, tudi celoten finančni sistem je odvisen od eh, povezljivosti, od eh, elektronskih podatkov in tako naprej. Ali menite, da je v vaši instituciji, pa tudi v nacionalnih eh, organih dovolj podarka na ukrepih proti kibernetskemu kriminalu? Vedno bolj smo odvisni od digitalizacije finančne industrije. Potem drugo vprašanje v zvezi z eh, centralnimi nasprotnimi strankami, v zvezi z kliringom. Ali se ne bojite, da bi v trenutni politični klimi, torej ko govorimo o lokalizaciji kliringov, eh, eh, torej predsednik Trump bi se lahko eh, potem odločil, da bi clearing dolarja od sedaj naprej poteka samo še v ZDA. Takšni predlogi sedaj krožijo okrog. Zanima me, eh, kaj vi menite o tem. No, sedaj pa že vidim, da mi predsedujoči daje znak, tako da, bom pri, da se bom ustavila pri teh dveh vprašanjih. Gospod Papadimulus. Ja, ti horam, ti ne lava. Gospod Dragi, rad bi vam zastavil vprašanje v zvezi z mojo državo, Grčijo. Evropska centralna banka eh, je eh, v eh, skupini posojilodajalcev Grčiji in zahtevate oživitev grškega gospodarstva, pravite, da je potrebno spostaviti eh, večje zaupanje v eh, trg. In eh, tako bi lahko moja država leta 2018 morda celo nastopila na trgu z normalnimi obrestnimi merami. Eh, kaj pa menite eh, glede neuspeha eh, Evroskupine 22. maja, ko ni bil sprejet sporazum? Kaj menite o naslednji seji Evroskupine? Ali menite, da bo takrat sprejet načrt, ki ste ga obljubili? Ali boste sledili svojim lastnim ocenam in ali boste Grčijo vključili v program kvantitativnega lajšanja? kako eh, dolgo eh, bo še grški eh, narod plačeval ceno krize, ki jo je povzročila vlada. Grška vlada, grški narod si sedaj želita jasen načrt. Kaj je zdaj z temi nenehnimi prelaganji? Um, Hvala. Najprej bom odgovoril na vprašanja v zvezi z Grčijo. Čeprav eh, o tem nismo neposredno razpravljali na nobenem sestanku Evropskega odbora za sistemska tveganja. Ja, eh, bančni sektor je res eh, dosegel občudovanja ureden napredek, sploh če si ogledamo dokapitalizacijo grških bank – Ehm, to je samo eh, delček tega, kar smo imeli v preteklosti. No, problem je pa zelo visoka stopnja slabih posojil. Deloma je to posledica krize, deloma pa je eh, to tudi posledica predhodnih nepravilnosti v bančnem sistemu. V trenutnem programu so bili predvideni številni ukrepi, ki so nujno potrebni za, uspešno, za uspešni zaključek pregleda. Torej gre za ukrepe bank, gre za ukrepe vlade, gre za zakonodajo, gre tudi za uh, vzpostavitev ad hoc uh, okvirja sodišč, kjer bi reševali te spore kajti ugotovili smo, da kdor nima okvira za odpravo slabih podjet, eh, posojil ali pa države, ki imajo zapletene zakonodajne ali sodne postopke eh, za odpravo slabih posojil, se to so seveda tudi tiste države, ki imajo največ takšnih eh, držav. Vemo, da so slaba posojila v veliki meri problem zapuščine. Z drugimi besedami, ustvarjena so bila v preteklosti in sedaj pa seveda ovirajo eh, običajno kreditno poslovanje bank. Države pa so sprejele zakonodajo, ki eh, pomaga odpraviti samo nova slaba posojila, ne pa starih. In to ni samo problem Grčije. Torej, eh, to je problem, s katerim se trenutni program eh, sooča, ukvarja. Če bodo izvedeni vsi ukrepi, ki so eh, bili. Če bodo izvajani vsi ukrepi, ki so bili dogovoreni, potem se bo tudi ta situacija izboljšala. Omenili ste Lukasa Papadimosa, ki je bil zelo dober podpredsednik Evropske centralne banke, ki je bil odličen premijer in ki je moj dober prijatelj. In želim izraziti eh, veliko mero sočustvovanja v mojem imenu in pa v imenu našega osebja, ter članov našega izvršnega odbora. No, o Grčiji govorimo že dolgo. Kaj pričakujem na naslednjem sestanku evroskupine? Torej pričakujem dogovor o dolgu, o tem, s kakšnimi ukrepi bomo lahko poskrbeli za to, da bo grški dolg končno vzdržen. To je nekaj, o čemer razpravlja država članica na eni strani in pa mednarodni denarni sklad na drugi strani. Obe strani boste sedaj nekako mo morali doseči dogovor. To je edina pot v tem trenutku. Edina pot do dogovora. No, kar se pa tiče vprašanja kvantitativnega lajšanja za Grčijo, to ni samo po sebi umevno. Najprej bo potrebna neodvisna ocena in eh, upoštevati bomo morali vse možne scenarije, tudi negativne, prav tako pa bomo morali upoštevati druge pomisleke. Jasno želim povedati, da je ocena vzdržnosti dolga, ki ga je pripravila komisija IMF, ECB, eh, tudi če bo torej to ne prejudicira naslednje ocene vzdržnosti, ki jo bo upravil eh, izvršni odbor eh, na popolnoma neodvisen način. Potem, kakšni makroinstrumenti so na voljo za unijo kapitalskih trgov? V ECB se zauzemamo za to, da bi v Evropski uniji imeli unijo kapitalskih trgov. Zato želimo diversificirati različne vire financiranja. Prav tako pa želimo paziti na to, da bomo imeli ustrezne inštrumente, s katerimi bi lahko preprečili morebitna nova sistemska tveganja, ki bi se lahko pojavila tudi pri kapitalski uniji, zlasti v nebančnem sektorju oziroma pri bančništvu v senci. Eh, ta sektor namreč eh, zelo eh, hitro raste in tudi prej smo razpravljali o fintechu, ki je seveda s tem povezan. Skratka, tudi tukaj je treba predvideti ustrezne makrobonitetne inštrumente. Vemo, da nas čaka tudi revizija ehm, uredbe o, um, o evropskih nadzornih organih, tudi uh, ESME in seveda bomo to revizijo pozorno spremljali. Skratka, potrebujemo ukrepe, ki bodo preprečili uh, kopičenje novega dolga. Um, tudi na ta način bomo lahko rešili določene makrobonitetne uh, programe probleme, ki bi se lahko pojavili v bančništvu v senci. No, sedaj pa še vprašanje v zvezi z kibernetskimi napadi. Eh, prav gotovo je to naša prednostna naloga, torej kibernetska varnost. In sedaj se polno zavedamo dejstva, da je to morda najpomembnejši problem v tem trenutku na zadnjem eh, sestanku finančnih ministrov G7 je bila tej točki posvečena posebna pozornost. Eh, no, naj omenim, da o tem sedaj razpravljajo, razpravljajo na praktično vseh mednarodnih forumih. O tem razpravljamo tudi v ECB in eh, o tem razpravljajo tudi nacionalni pristojni organi. V zvezi z stresnim testom eh, odpornosti bank na kibernetske napade. Ja, to trenutno opravlja Bank of England, eh, se pravi eh, nacionalni pristojni organi, nadzorni organi se vsekakor sedaj odločajo za takšne ukrepe. Potrebujemo Torej, vsekako potrebujemo takšen stresni, stresni test odpornosti bank na kibernetske napade. Potem pa, kar se tiče te uh, relokacijske politike, ja, težko je reči, kako tukaj doseči najboljši dogovor. Mi nismo del tega dogovora. Seveda smo na voljo za svetovanje. Za nas je bistvenega pomena to, da ohranimo pristojnosti nadzora nad eh, aktivnostmi kliringa eh, za evroobmočje in pa tistimi aktivnostmi, ki lahko imajo pomembnem vpliv na evroobmočje. Niste odgovorili na moje vprašanje. Še vedno niste odgovorili na moje vprašanje ta denar, ki je bil na voljo za dokapitalizacijo bank. Ja, odgovoril sem na to. Eh, rekel sem, da o tem nismo razpravljali, nimam pojma, kaj bomo naredili s temi sredstvi. Vam bom kasneje ponudil odgovor. Eh, prosim, to je sedaj predstavitev o e SRB. Filip Lam, predvsem naslednji. Barbara Kapel. Njega tukaj, Barbara Kapel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predsednik Dragi omenili ste uh, nadzorni sistem bančništva v senci, govorili ste o tem, kako pomembna je tukaj mednarodna prepletenost in kako močan je vpliv bančništva v senci na gospodarsko področje. Zdaj smo videli v poročilu o bančništvu v senci, da obstaja tudi eh, problem v zvezi z prenosom podatkov iz Kitajske. Zadnje podatke imamo iz leta 2010. Zanima me, ali kitajske oblasti tukaj sodelujejo z SRB ali pa z ECB? Ali so vam dali na razpolago te informacije, ki so potrebne za nadzorni odbor in iz katerih virov sicer lahko pridete do takšnih podatkov? Drugo vprašanje se nanaša na um, na, makro, na okvir makrobonitetnega nadzora. Rekli ste, da obstajata dve državi, ki takšnega nadzora še nimata. Mislim, da je ena izmed teh Italija, ki ima zakon iz leta 2016, ki pa še ni izvajan. Zanima me, če obstaja tukaj kakšna časovnica za uh, začetek izvajanja te zakonodaje v Italiji in pa Kakšno je vaše splošno mnenje o trenutnih ukrepih makromonetetnega nadzora v Italiji? Più Marco Valli. Hvala, Marko Vali. Presidente, presidente Draghi, ho una domanda per... Hvala, imam vprašanje za vas, gospod Draghi. O Evropskem odboru za sistemska tveganja. gre za evro obveznice, ki bi nas lahko ki bi lahko rešile problem kvantitativnega lajšanja in pa visokih obresnih uh, mer. Uh, no, to, kaj pravzaprav ne gre za evro obveznice, to ni inštrument, ki bi temeljil na solidarnosti do tistih držav, ki bi tukaj lahko bila izpostavljene tveganjem. Torej gre za različne tranše, ki bi bile razdeljene po državah članicah. E, tako bi lahko prišlo do velike razlike med osrednjimi državami in pa perifernimi državami oziroma državami evroobmočja in preostalimi državami. Ti vrednostni papiri naj bi bili brez tvegan. Ali je to edini inštrument o katerem v tem trenutku eh, razpravljate, ko gre za porazdeljevanje tvegan? Kaj ti mislim, da na ta način ne bomo dosegli vzdržnosti dolga na evropski ravni? Mislim, da. Um... Gospod Mann, hvala. Gospod Dragi, v vaši predstavitvi ste na koncu spregovorili o temi nepremičnin. Eh, Torej, popraševanje po gradni je in v zemljiščih je močno narasla. ECB eh, e je v začetku leta rekla, da ni nevarnosti za nepremečninski mehurček, eh, tako sem prebral. No, mednarodni denarni sklad je pa opozoril na to, da bi se lahko nepremečninski trg pregrel, tako bi imeli probleme uh, Ehm, kreditojemalci, če bi obrestne mere spet močno zrasle. No, tudi eh, gospod Dombrovski si je imel eh, nedavno predstavitev v Nemčiji eh, in rekel je, da ponekod že obstajajo pretiravanja pri cenih. Zanima me, kakšna je vaša ocena tega razvoja dogodkov, pa ne gre samo za Nemčijo, ampak gre tudi za druge dele Evrope. Torej, kakšne so vaše ocene, ko gre za uh, Um, nepremičninski trg. In pa še zadnja vprašanja, gospod Fernandez. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod Dragi, da ste danes z nami. Imam dve vprašanje, na kratko. Prvo vprašanje se nanaša na eh, to, kar je že prej vprašala Prevanš Beres o trenutnem eh, pogajanju SETS eh, e Eh, razpravljamo v svetu o testu, ki predvideva makrobonitetni nadzor nad uh, trgi vrednostnih papirjev uh, in uh, vaš odbor bi tako lahko ocenjeval tveganja v uh, določenih primerjih. Zanima me, uh, kako. Mm, natančno bo to izgledalo. In pa še vprašanje um, slabih posojil v primeru Grčije. Rekli ste, da evroobmočje išče um, evropski odgovor na ta problem slabih posojil. In zanima me, um, kakšno je trudno stanje razprav v zvezi s tem. I will respond to the questions in Odgovarjal bom na vprašanja po vrstnem redu. Kitajska vlada FSB ju ni poslala informacij, mi imamo samo evropske podatke. E, Italija zakonodaja je bila sprejeta, italijanska vlada sedaj pripravlja ustrezno uredbo oziroma ustrezne predpise v zvezi s tem. Potem SRB. Task force chaired by the governor of the Central Bank of Ireland. Governor govor, govorner Filip Lane, predsednik uh, Irske centralne banke, vodi projektno skupino. Ker je bil podan predlog, da bi združevali uh, obveznice, ne predvideva pa skupne oziroma vzajemne odgovornosti, tako da to ne more nadomestiti evro obvesnice na noben način. Tukaj gre za drugačen inštrument. V zvezi s tem je uh, upravni svet Evropske centralne banke pač vzel to na znanje. Težko bi pa v tem trenutku pokomentiral ta koncept verjetno bo delo zaključeno nekje proti koncu leta, če se ne motim, novembra. Potem v zvezi z stanovanskimi nepremičninami. Ja, e, tukaj so se cene zvišale, zlasti v velikih mestih, v Nemčiji, pa tudi na nizozemskem, v Avstriji in v številnih drugih državah. E SRB je izdal opozorila za določene države, O tem smo mimo grede razpravljali na prejšnji predstavitvi. Ko ocenjujemo oziroma preučujemo cene zunaj velikih mest, torej ko preverjamo, ali prihaja do pregrevanja nepremičninskega sektorja v državah, še vedno ugotavljamo, da so povprečja bolj ali manj eh, enaka zgodovinskemu povprečju. Torej, tukaj ne gre do nekega sistemskega pregrevanja. Eh, vidimo pregrevanje eh, v, na določenih le, lokacijah, ne pa na sistemski ravni. No, medtem ko cene stanovanj rastejo, pa krediti ne rastejo z primerljivim ritmom, mm, vsaj ne s tistim, ki smo ga imeli pred krizo. Torej, z drugimi besedami, hipoteke um, in posojila so še vedno na relativno stabilni ravni. Cene se višajo, ni pa ustreznega vzvoda tukaj. No, razen izoliranih lokacij v nekaterih državah, v točno določeno v eni državi. Številni lastniki nepremičnin eh, ima um, veliko lastnikov nepremičnin sedaj negativno situacijo, ko imajo večje dolgove, kot, uredno, eh, kot so uredne njihove nepremičnine. In uh, če bi se to spremenilo, bi seveda lahko izboljšali splošno finančno stabilnost. Sedaj pa še listninjenje. Ja, um, izvršni odbor SRB-ja je prav gotovo kvalificiran za to, da spreme odločitve o makrobonitetnem nadzoru na področju listninjenja. Pa še nekaj spremljamo razprave v Evropskem parlamentu o listninjenju. ECB se v glavnem strinja z vami. Posvarili bi samo pred tem, da bi, poveš, da bi povišali razmerja zadrževanja tvegan. Če želimo ponovno uvesti ta inštrument za financiranje realnega gospodarstva, potem moramo paziti na to, da bodo inštrumenti dovolj varni. Če bomo imeli preveliko kopičenje tvegan, če bomo imeli preveliko zadrževanje tvegan, potem inštrument sam ne bo uspešen. Če je slaba posojila, če želimo rešiti problem slabih posojil, potem moramo poskrbeti za ustrezne ukrepe. Tud, to velja tudi za Grčijo. Najprej je treba poskrbeti za vzdržnost dolga, zato mora v prvi vrsti poskrbeti vlada, ki mora poskrbeti za okolje, ki bo spodbudno za odpravljanje slabih posojil. Potrebne so spremembe v sodnih procesih, v zunesodnih poravnavah. Gre torej za tok seznam ukrepov, ki nas vodi do sklepa, da bi bila agencija za upravljanje za premoženjem neustrezna rešitev na nacionalni ravni. To ne bo rešitev za vse probleme. Tako da lahko razmišljamo o takšnih idejah, ampak um, ne moremo pričakovati, da bo to samo po sebi dovolj vsi drugi ukrepi, ki so pogosto boleči, so pač nujno potrebni za to, da odpravimo ta problem. Hvala. Much, so... Hvala. Mislim, mislim, da smo zaključili tudi s, to drug, s, tudi, s tem drugim delom. Um, takšne predstavitve so vedno zelo koristne, informativne. Zahvaljujem se predsedniku Dragiju, da je bil tukaj. Uh, imeli smo dolgo, intenzivno razpravo, ampak ta razprava je bila zelo pozitivna in pa koristna za naše delo. Hvala vam.